tu veux. Bonjour, mesdames et messieurs, nous allons euh, commencer. Le pozdrav, dame in gospodje, predlagam, da začnemo. Konec koncev že malo zamujamo. Torej, dobrodošli vsi na prvi del današnjega zasedanja, ko nadomeščam predsednico Žuli, ki je na slovesnosti ob 20. Eh, 20. predstavitvi poročila OZN o človekovem razvoju. Ta slovesnost poteka ravno zdaj, to je v Bruslju, nekoliko kasneje popodne se nam bo predsednica Žuli tudi pridružila. Danes eh, tolmačenje absolutno ni v skladu z zahtevami. E, izjemoma tokrat namreč ni na voljo švedščine. Začeli pa bomo z dnevnim redom. Ima kdo kakšno pripombo, kakšen predlog? Ne? Dobro, s tem je torej dnevni red sprejet. Dobili ste tudi zapisnik seje z dne 18. oktober 2010. Če imate kakšnokoli pripombo v zvezi s tem zapisnikom, prosim, da nam to sporočite, da to sporočite sekretarjatu pred koncem današnjega zasedanja. Če pripomp ne bo, bo zapisnik tudi sprejet. Tako, prehajamo na tretjo točko, sporočila predsednice, eh, vendar sporočil ni, tako da gremo kar takoj naprej na naslednjo točko. vprašanj komisiji ni na današnjem zasedanju, tako da to je tudi že upravljeno. Kar zadeva Evropsko komisijo, sprašujem, ali ima Evropska komisija kakšno sporočilo za odbor. Očitno ne. No, zdi se, da bomo danes kar učinkoviti. Ponedeljek je, to je kar dobro, da v ponedeljkih ni vprašanj. Tako, gremo na točko 6, inovativno financiranje na svetovni in evropski ravni. Odbor Ekon pripravlja poročilo o delovnem dokumentu Evropske komisije o inovativnih oblikah financiranja na evropski in svetovni ravni. Naš odbor je zahteval tudi pripravo mnenja kot pridruženi odbor v skladu s členom 50 našega poslovnika. Dokument komisije cilje na tri področja, finančni sektor, podnebne spremembe in razvoj, vpliv podnebnih sprememb na države v razvoju. To je nekaj, kar je še posebej v interesu našega odbora, ki je zelo aktiven na tem področju, kar pa zadeva razvoj inovativnih oblik financiranja, pa je tudi to seveda vsekakor v interesnem področju našega odbora. Kar takoj dajem besedo gospodu Devi, ki je poročevalec. Gospod Deva, izvolite. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Če pogledam tale, to poročilo o inovativnem financiranju, daje našemu odboru možnost, priložnost, da prenehamo z staro potjo, z starim načinom mišljenja, za stvarmi, ki smo jih do sedaj uveljavljali za eh, obladovanje revščine. Skratka, da razmišljamo eh, izven okvirjev, inovativno. Obstajajo namreč tudi drugi načini inovativnega financiranja, ki bi državam v razvoju pomagali, pomagali pa bi tudi um, evropskemu davkoplačevalcu. Kot eh, poročevalec pri tem mnenju um, in glede na to, da je težak čas um, trenuten čas v svetovnem gospodarstvu. Um, 30-odstoten um, padec javnih financ smo doživeli, enako se bo doživeli, dogodilo tudi v Evropski uniji. Skratka, ko govorimo o financiranju, se moramo zavedati, da ne smemo nazadovati, se vrniti na stare metode, um, ki smo se jih posluževali v preteklosti. In v Veliki Britaniji se jih še zmeraj poslužujemo. In morali smo zmanjšati um, naš proračun za 25 do 30 odstotkov, eh, hkrati pa davkoplačevalci morajo eh, plačevati več, da izpolnimo 7-procentno obljubo. Skratka, pred nami so zelo težke odločitve, saj smo um, davkoplačevalcem in javnih uslužbencem morali povedati, da bomo imeli na milijone nezaposlenih. Um, hkrati pa še vedno ostajajo naše zaveze državam v razvoju, kjer moramo zvišati proračun za 7 odstotkov, da dosežemo cilje. In to se je zgodilo le delno. In oči, očitno pa to ne vpliva na zmanjšanje revščine v državah v razvoju. Seveda bo pomagalo najrevnejšemu sloju prebivalstva, da bojo imeli nekoliko več. Zagotovo pa to, s tem ne bomo premagali revščine. In ne bo um, spodbudilo standarda, za katerega bi si želeli, da imajo vsi naši državljani. Skratka, če poskusimo razmišljati izven okvirjev, bi morali priti do rešitve, ki bo um, fair do vseh ljudi, do tistih, ki denar dobivajo, pa tudi do nas, do vseh partnerjev v tem, partnerjev v tem procesu, um, med uh, partnerjev Evropske unije in držav v razvoju. Glede na to, da moramo najti res ogromno novega denarja, da bomo kos izzivom podnebnih sprememb. Govorim o 100 milijardah in več, ki jih moramo nekako najti in jih razdeliti državam v razvoju, da se bodo lahko prilagodile in naredile um, nujne korake v politiki z, glede spremembe, podnebnih sprememb. In bojim se, da teh 100 milijard ni. Niti ene milijarde ni, se bojim reči, zato ker smo v velikih težavah. Skratka, teh, eh, glede na te velike omejitve, na, na eni strani imamo velika pričakovanja, imamo ljudi, ki hočejo zaščititi naš planet, ki hočejo zmanjšati um, vplive podnebnih sprememb in kakovost življenja na našem planetu, in na drugi strani glede na pričakovanja ljudi, da bi dosegli cilje do 2015, da bi dosegli cilje in pričakovanja držav v razvoju, kaj naj storimo, če nimamo denarja za to? Skratka, razmišljal sem, kako bi lahko nekako z novimi načini in z novimi idejami um, vseeno pomagali izpolniti cilje, ki jih imamo pred seboj. In ena izmed stvari, ki jih imam pred sabo v svojem poročilu, je, kaj bi lahko naredili, če pogledamo, kaj se dejansko dogaja v državah v razvoju zdaj. Evropska unija, pa tudi mednarodna skupnost daje državam v razvoju približno 100 milijard evrov letno za razvoj. 60 um, milijonov cirka je od Evropske unije in 40 od drugih držav sveta. Ampak kaj se dogaja v držav razvojih? 800 milijard evrov letno pride ven iz držav v razvoju. To ni del njihovega, eh, njihovega gospodarstva, ni del njihovega BDP-ja, se ne daje nazaj njihovim prebivalcem, ampak teh 800 milijard zapušča te države, kot je že, eh, kot gospa Žuli verjetno v tem trenutku razlaga svetom in tudi nam. In teh 800 milijard se porazgobi v davčnih oazah in druge po svetu. Skratka, teh 800 milijard se ne porabi za to, da bi se borili proti revščini v državah v razvoju, eh, ampak Bog ve, kaj se s tem denarjem dogaja. Vemo samo to, da, da ta denar izginja v eh, davčne oaze po svetu in se uporablja za vse druge stvari, samo ne za razvoj držav v razvoju. Recimo, da bi lahko iznašli nek mehanizem, ki bi preprečil odlivanje tega denarja iz držav. Recimo, da bi lahko našli instrument, da bi teh 800 milijard Eh, ohranili. To je namreč osemkrat več, kot damo eh, mi, Evropska unija, državam v razvoju. Skratka, če bi ta denar lahko nekako zaklenili znotraj gospodarstva teh držav v razvoju, da bi lahko same si ta denar sposojale, bi ga lahko uporabljale, ga, ga trošile za to, da bi um, ustanavljali podjetja, spodbujali podjetništvo, premagovali revščino. Skratka, če bi lahko preprečili od, eh, odliv tega denarja, ampak ga ohranili v teh državah. Kakšna velika razlika bi to bila? Kaj bi to pomenilo za revno plas prebivalcev v teh državah, če bi lahko teh 800 milijard porabili prav za nje? Lahko bi jim dali službe, ustvarili bi nova podjetja, nove izdelke na področju uh, Eh, kmetijstva. In vprašanje zdaj je, kako bomo preprečili, da se ta denar odliva v davčne oaze. Kako bomo lahko omogočili, da ta denar ostane pri ljudeh, ki jim je namenjen. In da se bodo ustavile te finančne transakcije. sprašujem vas zelo enostavno, kako ohraniti denar, ki ga že imajo in preprečiti, da bi se izlival iz držav. Torej, nočem, da jim damo dodaten denar. Kako bomo zagotovili, da se ta denar ne bo odtekal? Če bi to lahko zagotovili, potem bi dejansko lahko izpolnili zahteve glede podnebnih sprememb, izpolnili bi cilje iz Cancuna. In uspeli bi verjetno spostaviti nova partnerstva glede eh, transakcij eh, v, pri teh vladah. In strokovnjake v državah razvoja bi lahko motivirali za to, da najdejo um, nove načine, kako ta denar zadržati. Skratka, govorimo o novem partnerstvu ki bi ga lahko spodbujali. Kaj ti dejstvo je, da se teh 800 milijard izliva? To sploh ni nobeno vprašanje, to je dejstvo. Skratka, kako bomo preprečili, da se to ne bi več dogajalo? Če bomo to uspeli, bomo pomagali tako evropskemu davkoplačevalcu, ker se na njega ne bomo obračali za dodaten denar, pomagali bomo pri eh, celotnem sporu glede eh, podnebnih sprememb, Eh, pomagali bomo eh, oziroma zvišali bomo lahko spodbujanje gospodarske rasti v teh državah v razvoju. Kajti tukaj ne gre za izvoz, tukaj gre de, za denarne transakcije. Hkrati bi pa tudi spodbujali ljudi, da bi res ustanavljali podjetja, da bi spodbujali zaposlovanje in projekte vezane na, na zaposlovanje. Skratka, to je nujno pravni mehanizem, mehanizem dobrega upravljanja, da bi dosegli, da se ta denar ne bo več nelegalno uh, iztekal v davčne oaze. Skratka, morali bi spostaviti novo partnerstvo um, zakona transparentnosti ki bo varovalo prebivalce držav v razvoju in jim bo pomagalo, da dejansko izkoristijo lastna sredstva za lasten razvoj. To je najboljša pomoč, ki jim jo lahko damo. Kajti mi se zavedamo, da, da kar nekaj um, vodi teh držav v razvoju dejansko omogoča odlivanje denarja. Skratka, potrebna je transparentnost, dobro vodenje držav. pred kratkim recimo smo bili v Katmanduju, kjer smo se srečali z eh, odborom za zdravstvo eh, Nepala in oni so dejansko izrazili željo, da bi jim mi pomagali, da bi nadzirali, kaj se dogaja z denarjem, ki prihaja v Katmandu eh, in kam izginja taka partnerstva, take načine potrebujemo, da bomo mm, zgradili eh, odgovornost in transparentnost. Eh, skratka, to je smer, ki sem jo zavzel v svojem poročilu in hvaležen bom za kakršna eh, koli odzive od vas. Hvala lepa, gospod Deva. Prehajamo na vprašanja. Najprej gospod Guerrero. Ampak res vas prosim, da ste kar se da kratki, kaj ti eh, časa ni na pretek. Gospod Guerrero. Eh, Hvala, predsedujoča. Jaz bi hotel čestitati gospodu Devi za njegovo mnenje in čestital tudi za to, kar je tu ustno povedal. On je to zelo obširno pojasnil in spregovoril o celi vrsti tem. Eh, torej pojasnil, kaj piše v njegovem mnenju. Jaz mislim, da njegov pristop k temu problemu je dober, kajti državni pomoč za razvoj enostavno ne zadostuje v teh državah. Mi vemo, da če svojih obljub ne bomo držali eh, in Če ne bomo ustvarili novih virov financiranja, potem se bo ta cilj vedno bolj oddaljeval. E, revščini, proti revščini se borimo z koherentno politiko in tako, kot je gospod Deva tukaj povedal. E, to je zagotovo vidik, ki ga podpiramo v, našem, v vašem poročilu, namreč e, boj proti nezakonitemu odlivu kapitala v davčne oaze, e, torej beg kapitala v državah v razvoju. Jaz mislim, da Evropska unija bi morala na vsak način prispevati k temu, da bi sprejeli mednarodni sporazum, kjer bi eh, zagotovili, da se izmenjujejo informacije o pretoku kapitala. Na vsak način je stvar takšna, da poročilo eh, odbora za ekonomske in monetarne zadeve se ukvarja z eh, inovativnimi mehanizmi financiranja. Jaz pa si želim, da bi poročilo pokazal tudi na nekaj mehanizmov, o katerih smo mi v našem odboru razpravljali in kjer smo se pravzaprav dogovorili, naprimer davek na finančne transakcije. E, Zaenkrat tu ni mednarodnega sporazuma in seveda je težko tu karkoli narediti, ampak Evropska unija in tudi Evropska komisija bi morali razmisliti, da vsaj na evropski ravni uvedejo ta, ta davek, potem davek na transport, na promet. To je področje, kjer se daje ugodnosti tistim, ki rabijo več eh, virov, pravzaprav pa onesnažuje dodatno podnebje. Eh, potrebno je videti, eh, koliko denarja pošiljajo emigranti nazaj v svoje države izvora. In zdaj prehajam k koncu. Gospodu Devi bi hotel tudi povedati, da bomo dali nekaj predlogov sprememb. Tu ne gre za načeljen pristop, tu se strinjamo, nova sredstva in poti. Eh, ti amanmaji grejo v drugo smer. Mi bi hoteli konkretizirati, katere okrepi morajo biti povezani z inovativnimi mehanizmi financiranja. Eh, to je v poročilu eh, odbora za ekonomske zadeve zadeve in mi moramo dati temu tudi svoj prispevek in se moramo zauzemati za te nove mehanizme, za te davke, ki sem jih omenil. Hvala. Hvala lepa, gospod Gerero. Gospod Kešman. Merci, madam la president. Uh, uh, thank you also, uh, Nerge, for your uh, report and some of the excellent suggestions that you uh, place uh, there within the draft. Hvala za tvoj, odli, tvoj odlično poročilo. Mogoče bi pokomentiral dve temi. Če bodo te države seveda imele nekaj um, od nas, potem um, moramo narediti za pomoč državam razvoju in šipkim uh, gospodarstvom, je, da zmanjšamo eh, stroške vnosov od, iz strani Evropske unije in drugih držav v te države. Kaj ti obdavčitve so seveda visoke? Nekaj predlogov imam. Ne, mo ne morem seveda se ne strinjati s tem, kar si povedal o Združenem kraljestvu in, uh, z, in tej zadožitvi glede sedmih procentov in seveda moramo tudi od drugih držav pričakovati, da se bodo tega držale. Um, tudi glede na to, kar sta na svetovnem vrhu v New Yorku povedala Merklova in Sarkozy in sta se dejansko oba um, strinjala glede mednarodnih finančnih transakcij. Moramo pa pridobiti tudi um, um, privoljenje glede tega od drugih držav članic Evropske unije. No, kava me pa navdaja še z enim drugim predlogom, ki se mi zdi precej zanimiv če govorimo o surovinah, recimo sladkorju, kakavo, kavi, veliko teh surovin prihaja iz držav v razvoju po eni ceni, potem pa se na mednarodnih borzah in na trgih prodajajo po drugi ceni. Mislim, da imamo tukaj moralno zavezo, da bi imeli tudi um, davek na um, če se te surovine preprodajajo ker se potem ta denar ne vrača v države v razvoju. Če torej se ta denar ne more vračati z, enim, z nekim mednarodnim mehanizmom, potem si moramo tukaj izmisliti nek način eh, obdavčevanja, ki bo to omogočil. Pa še ena uh, zadeva je tukaj. Um, poglejmo recimo rude, um, zlato, eh, baker, magnezi in tako naprej če bomo začeli iz držav izvažati te rude, potem moramo eh, tem državam tudi plačevati davek za izkoriščanje rud. Predvsem pa bomo um, lahko spostavili tak eh, sistem obdavčevanja v teh državah, pa tudi zunaj, če bomo končno onemogočili kroženje denarja skozi uh, um, davčne oaze uh, in uh, da preprečili, da bodo ljudje še naprej ustanavljali račune v davčnih oazah in da bo denar krožil skozi njih in um, bežal iz držav, kjer dejansko. Ja. Skratka, moramo spostaviti transparenco denarnega toka um, povsod, tako na nacionalni ravni tudi predvsem. Uh, in tukaj se mi zdi, da gre za pomankanje politične volje um, uh, na ravni Evropske unije, da bi rešila to težavo. Merci. Hvala lepa, gospod Kašmen. Besedo ima gospod Görens. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem in čestitem poročevalcu, gospodu Devi, za to, da je tako modro podal uvod v to razpravo. Ta predlog se mi zdi poln razuma. Imam pa nekaj pripomp, kar zadeva cilje, ki jih je poročevalec omenil vodoma. Kar zadeva eh, samo postošenje virov v državah v razvoju, tudi oporoma strinjam, teh 800 milijard dolarjev, o katerih je govora, ne vem, če res odgovarja realnosti. Verjetno nikoli ne bomo vedeli, kaj je resnica, tako tudi ne bomo nikoli vedeli, koliko denarja ujde davčnim upravam naših držav znotraj Evropske unije. Mafija tu je prisotna in kljub vsem eh, izjavam, resolucijam eh, in pa kljub vsej dobri volji ne bomo uspeli tega problema dokončno razrešiti. Tako da mislim, da moramo biti hkrati ambiciozni in pa tudi skromni, ko gre za boj proti težavam, ki jih gospod Deva omenja. Kaj pomeni inovativno financiranje? To pomeni, da zgolj eh, širimo nabor virov financiranja, da imamo torej več virov financiranja, ki lahko financirajo razvojno pomoč, eh, obenem pa ne izboljšujemo načinov za doseganje ciljev za v prihodnje. In tu moramo biti si vsi popolnoma na jasnem. In mislim, da ne sme biti nobenega dvoma, kar zadeva kar zadeva to, da moramo ostati zavezani našim zavezam, ko gre za razvojne ukrepe, ki smo jih sprejeli leta 2005. Sprememba, revizija Evropskega soglasja za razvoj mora spoštovati prepoved kakršnekoli spremembe tega nič cela sedem odstotnega uh, te ničele celo odstotne ravni financiranja. Torej svet, države članice ne morajo povedati, kaj nameravajo storiti. Kajte, če imamo eno samo državo članico, ki ne bo spoštovala tega eh, odstotka oziroma te svoje obljube, potem bo cela Evropska unija začela spreminjati svoje zaveze. Ampak glede na to, da eh, dialoga s svetom ravno ni, mislim, da je to vendarle treba povedati, čeprav je, to govorim v veter. Eh, To bom eh, ponovil, mimo grede, tudi ko se nam bo pridružila gospa Ešton čez nekaj trenutkov. Tretja zadeva, ki bi jo tudi rad izpostavil, je, da bi bilo potrebno začeti z nekim razmislekom o strategiji, ki bi lahko združevala to, kar je predlagal gospod Deva in pa zaveze Evropske unije. Torej neke vrste Davos za reševanje teh problemov bi potrebovali, kjer bi vsi akteri vključeni v ta proces tu sodelovali. Vlade držav, ki pravite, da imajo prav, ko pravijo, da se jim postošijo njihovi, njihova naravna bogatstva. Gre za to, da pač po eni strani ljudje nočejo plačevati to, kar je pravična cena za primarne sorovine, drugo je uporaba nekih obskurnih kanalov. Sveda pa ni poanta v tem, da zgolj množimo kontrole, kajti vedno bo prihajalo do izogibanja, tako kot je temu stvar tudi v Evropi, kajti vidimo, da vedno znova obstajajo in se pojavljajo novi in vedno znova tudi preživijo to vrstni temačni kanali za izvajanje to vrstnih dejavnosti. Torej, če zaključim, naj povem, da je ta oblika Davosa tisto, kar naj bi omogočilo vsem akterjem, da se tu izrazijo, da podajo svoje mnenje, tako donatori sredstev, kakor tudi prejemniki pomoči. In uh, mislim, da smo že nakazali nekaj možnih uh, smeri, ki bi jih veljalo še preučiti. Ampak ne gre za to, da bi bila ta podjetja tako zelo legalistična zgolj v naših državah, ampak pomembno, da spoštujejo zakon tudi, ko poslujejo izven naših držav. Tudi to mislim, da je ena pomembnih tem. Seveda želimo so srečo kolegu Devi, kaj te vsakič, ko pove kaj, kaj inteligentnega, kar je praviloma pri njemu, res se seveda z njim lahko samo strinjamo. Hvala lepa, gospod Grns. Besedo ima gospod Grez. Hvala lepa gospa predsedujoča. Hvala lepa za vaše poročilo, gospodeva. Seveda se v kar nekaj točkah strinjam, predvsem eh, kako bi lahko radikalno zmanjšali um, revščino, predvsem tako, da če ne bomo spodbujali koruptivnih vlad. Eh, seveda je cilj za nove mehanizme financiranja tudi izpolnjevanje uh, ciljev glede podnebnih sprememb. Delim pa tudi nekaj pripomb, ki so jih imeli že moji kolegi. Poudarila bi um, element, ki se mi zdi, da zelo manjka in sicer, da bi enaka logika morala um, zadevati davčne oaze in če bi lahko tudi to vključili v vaše poročilo, bi me zelo veselilo. Pa še naslednje tri točke bi omenila kar se tiče davka na finančne transakcije, torej splošni davek, um, seveda ne, ne bi diskriminiral um, splošnih um, transakcij in um, izogibanja obdavčevanju. Morali pa bi tudi kompenzirati um, finančne uh, usluge. Na zadnje pa imam še isto pripombo, kot že kolega poprej in sicer, da na, eh, ne bi smeli začeti uveljavljati eh, vseh teh zadev na globalni ravni, ampak na evropski ravni in morali bi začeti delovati od, iz evropske ravni navzven. Eh, Hvala. Beseda ima gospod Svensson, izvolite. Thank you very much, madam chair. I must say I am a bit disappointed that we do not have a translation from Hvala lepa. Malo sem žalosten, da danes nimamo eh, švedskega tolmačenja. Um, hvala tudi gospodu Devi za poročilo. Eh, to 800 milijard je seveda osemkrat več eh, od tega, kar dajemo in kako ta denar zadržati znotraj držav v razvoju. Odgovor za to je vreden Nobelove nagrade, najmanj se mi zdi. Eh, seveda, če nam uspe eh, potegniti mm, luno na zemljo, dajmo, to je moj komentar. Ampak dokler imamo vodje držav, kot je Mugabe, vsi seveda vemo, da lahko omenimo še druge vodje držav v razvoju tukaj. Ampak recimo, če omenimo samo to ime, nam da veliko misliti. Sami vemo, kako velike težave je imelo že združeno eh, kraljestvo, da so ga v nekaterih stvarih onemogočile. Evropska unija mora res veliko bolj močno poudarjati demokracijo, um, svobodno gospodarstvo, človekove pravice, kajti le tako bomo spostavili temelje za države v razvoju. Vse te vrednote morajo biti prioritetne, ko govorimo o eh, s, pomoči pri razvoju in um, človekovih pravicah. Te razprave so zelo pomembne, niso pa seveda tako um, pomembne, kot če govorimo o milijardah denarja, ki se tu izgublja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Svensson. Besedo ima komisija gospod uh, Alex Jones. Zelo na kratko, lepo prosim. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi poudaril, kako pomembno je seveda najti nove mehanizme financiranja um, na globalni ravni, pa tudi pri državah v razvoju in tudi kar se tiče eh, podnebnih sprememb. Um, rad bi spomnil na um, sklepe sveta eh, iz junija, kjer smo povdarili, da mora Evropska unija upoštevati vse predloge za finančne transakcije. In tukaj imamo seveda kar nekaj možnosti, kako eh, to izvesti. Evropska komisija zdaj ravno glede obdavčevanja finančnega sektorja pogovarja konkretneje in to je zagotovo eden izmed izzivov, ki jih bomo spodbudili z takimi odločitvami. In trenutno delamo na tem, kako izvesti vpeljati take mehanizme. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dajem še gospod Bevi v zaključek. Uh, Žal mi je, da se mi zdi, da je komisija popolnoma gluha glede na tega, o čemer smo zdaj razpravljali, ko je odgovarjala. Tako da vas prosim, da vzamete v obzir to, o čemer smo zdaj le govorili, kar se tiče transparentnosti in, in tega, da zadržimo denar v državah v razvoju samih. In od komisije pričakujem odgovor na to, kaj bo naredila za to, da se bo denar, ki prihaja iz teh držav, v te države tudi vrnil. In tudi, da razmisli o tem, kam ta denar prihaja. Prihaja v naše banke, v Evropo, v banke v Londonu, v Luksemburgu, v davčne oaze, ki eh, imajo veliko eh, večje pristojnosti eh, in omogočajo veliko več kot recimo banke v Združenem kraljestvu. In ta umazen denar prihaja na naše banke. In če ne moremo regulirati naših bank, potem ne vem. Če položimo več kot 500 tisoč evrov, vas začnejo spraševati, odkot je ta denar. 5 tisoč evrov, potem začnejo spraševati, odkot je ta denar. Moramo položiti račun glede tega, odkot se je vzel. Če pa nek predsednik v Afriki uh, um, prenese 15 milijard evrov na nek eh, poseben račun v Švici ali v Lihtenštajnu ali v davčno oazo, potem pa nihče nič ne vpraša. In to je eh, nesmisel. Vprašati se moramo, odkot prihaja ta denar. Kaj je tako težkega na tem, da se to vprašamo? Če bi vi ali jaz položila 5000 evrov na račun, bi naj jo takoj vprašali, odkot nama ta denar. Tako da želim, da komisija um, pripravi predloge, kako bomo rešili to vprašanje. Slišal sem tudi nekaj eh, zelo zanimivih stvari glede eh, davkov na surovine. Sam prihajam iz Šrilanke in um, recimo moja družina goji čaj ki ga tudi izvažamo. Vemo, da plačamo 2 evra za vrečko čaja, ki nam ga postrežejo. Sprašujem vas, če veste, koliko od teh 2 evrov se vrne proizvajalcu. Polovica centa. Polovica centa. Kam gre preostanek? Kam gre evro 99? Sigurno ne v Šrilanko, ostane v, Lan v Londonu ali kjerkoli druge, ampak moramo eh, ugotoviti, kje ta denar ostaja. Skratka, na tem svetu se dogaja ogromno nepravičnosti in mm, to moramo ustaviti in zato potrebujemo tudi neke vrste inovativno razmišljanje od komisije. Hvala. Très bien, merci, monsieur. Hvala lepa, gospod Deva. No, ne vas samo spomnim, da je rok za uložitev predlogov sprememb 19. november opovdne točno. Tako, prehajamo na točko 7, izvajanje Evropskega soglasja o humanitarni pomoči, umestni pregled akcijskega načrta in nadaljni ukrepi. Tu bi začela sama kot poročevalka pri tem poročilu na lastno pobudo. Naj vas samo spomnim, da to poročilo izhaja iz delnega dokumenta, o katerem smo govorili pred nekaj tedni. Torej, na prejšnjem zasedanju odbora DEVE sem predstavila delni dokument o analizi razvoja, konteksta razvojne pomoči oziroma humanitarne pomoči na evropski ravni. Ne bi zdaj šla podo, ponovno v podrobnosti. Bistvo je to, da se povdari humanitarni vidik. Eh, OZN, Rdeče križ, nevladne organizacije. Sodelovala sem s komisarko Kristalino Georgijevo eh, z kanalorekcijo ECO. Prav tako smo opravili ta pregled eh, na nek način, ne ravno sočasno, ampak v tesnem sodelovanju z to direkcijo. Izzivi tukaj so ogromni in ogromno je tudi področji, kjer je potrebno posredovati. Evropski inštrument za humanitarno pomoč je temeljni inštrument, ki ohranja vso svojo relevantnost v razmerah, ki se pač čas spreminjajo. Leta 2009 smo imeli delovno skupino eh, za humanitarno pomoč eh, v okviru sveta, COAF-a. Uloga je bila zelo pomembna, vendar pa je še treba ukrepiti koordinacijo, usklajevanje med državami članicami, ko gre za izvajanje tega soglasja in ko gre tudi za zaveze politično-varnostnega odbora. Civilno-humanitarni vidik smo združili v okviru agencije ECO in to je pomembno z vidika boljše koordinacije. Vendar lepa ustrajam na tem, da zaradi specifike vsakega inštrumenta eh, moramo to specifiko ohraniti in eh, upoštevati tudi doslednost in koordinacijo. Lizbonska pogodba uvaja Evropsko službo za zadnje delovanje, zato smo se tudi tekom pogajanj zavezali k spoštovanju neodvisnosti generacije ECO in smo se izognili kakršnikoli instrumentalizaciji humanitarne pomoči, govori za zadnje politične cilje, kar se da jasna in transparentna pravila moramo uveljaviti za sodelovanje med SJA-e. Eh, in pa agencijami za opredovanje kriz velikih razsežnosti. In tu bi vas rada opozorila na mnenje odbora AFET v zvezi s poročilom gospod Zaneki, kar zadeva eh, mehanizem za hitre odzivanje EU. Eh, kar nekaj odstavkov tam je proti oziroma v neskladju z načeli, ki jih zagovarjamo mi v našem odboru in če bodo ti sprejeti, se kaj lahko zgodi, da bomo spolitizirali humanitarno pomoč in da se bo tudi pristojnost gospe Georgijeve prenesla na polje pristojnosti gospe Ashton, temu pa ne sprotujemo, k eh, čemu smo povedali svoje že pri razpravi o službi zunanje delovanje. Torej, naši partnerji na področju humanitarne pomoči še vedno premalo poznajo to naše soglasje in zato je pomembno, da ukrepimo vidnost eh, tega mehanizma, da kar se da vključimo vse možne akterje, treba je storiti vse za to, da bo ta mehanizem razumljen in se bo tudi izvajal v okviru SAE-ja in tudi v okviru mm, drugih akterjev. Izvajanje tega akcijskega načrta je svoj vrstna priložnost, da storimo več na tem področju, ki zahteva večjo pozornost in ki seveda zahteva tudi soglasje. Humanitarni izzivi so izzivi, ki jih lahko eh, rešujemo le z rigoroznim izvajanjem akcijskega načrta. Eh, poročilo, ki sem ga pripravila, vključuje pomembna načela, se pravi, da humanitarna pomoč ni orodje za obvladovanje kriz in eh, da se vedno bolj tudi instrumentalizira humanitarna pomoč, eh, ter da je humanitarna pomoč pomoč, ki mora upoštevati tudi vidike človekovih pravic. Evropska unija je ena ključnih donatork in zato mora prez eh, nadaljnega še naprej povdarjati spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Prav tako moramo odigrati ključno vlogo pri operacionalizaciji smernic Evropske unije, ko gre za promocijo eh, mednarodnega humanitarnega prava. Komisijo pozivamo, da zagotovi dodatna sredstva za promocijo humanitarne pomoči, kar pa zadeva zagotavljanje te pomoči na terenu, mora ta temeljiti zgolj in izključno na eh, dejanskih potrebah in še je treba izboljšati tudi ocenevanje teh potreb, še posebej kriterij ranljivosti. Prav tako je potrebno harmonizirati metodologijo, ki jo uporabljajo različni akterji in tudi oča in oča uh, mora tudi spremeniti svoj, uh, prilagoditi svoj metodološki okvir splošnemu. Potrebno je zagotoviti uh, zaščito, preprečevanje spolnega nasilja, tu se mora delo nadaljevati in zato pozdravljam prizadevanja komisije na tem področju reproduktivno zdravje je potrebno tudi vključiti v humanitarno pomoč, ko gre za predvsem zagotavljanje nujne medicinske pomoči. Tu naj podarim tudi pomen spoštovanja raznolikosti akterjev na področju financiranja in tudi kar zadeva financiranje humanitarnih programov na mednarodni ravni. In še enkrat naj podarim, kako pomembno je okrepiti usposobljenost lokalnih akterjev, da bodo ti bolj vključeni v celoten proces. Podpreti moramo humanitarna prizadevanja v okviru OZN in okrepiti vlogo koordinatorjev ter izboljšati pristop po posameznih eh, tako imenovanih grozdih, še posebej v sodelovanju z lokalnimi strukturami, upoštevajoč medsektorske pristope in koordinacijo med temi grozdi. Še enkrat v svojem poročilu poudarjam pomen Evropske unije in posredno vlogo, ki ga igra oča na področju mednarodne humanitarne pomoči. Razlikovanje med mandatom Eh, vojaške in pa civilne pomoči mora ostati jasno in eh, prav tako mora ostati jasno, da se vojaška sila lahko uporabi le kot eh, zadnja možnost pri izvajanju humanitarne pomoči v skladu z smernicami in resolucijami OZN. Upoštevati je prav tako potrebno specifiko humanitarne pomoči pomoči v okviru zunanje politike OZN in države članice morajo zagotoviti, da njihove obrožene sile spoštujejo in izvajo eh, smernice oziroma direktive OZN. Povezava med eh, civilnim in eh, vojaškim delovanjem je ključnega pomena za zagotavljanje medsebojnega razumevanja. V primeru humanitarnih kriz je potrebno upoštevati komplementarnost in doslednost humanitarne pomoči in uh, vojaška sredstva seveda lahko ustrezno dopolnjuje tudi humanitarno pomoč. V svojem poročilju pozivam komisijo, da pripravi uh, kar sta ambiciozne zakonodajne predloge za vzpostavitev Evropske službe za civilno zaščito in pa tudi vzpostavitev zmogljivosti za hitro odzivanje, kakor tudi krepitev že obstoječih zmogljivosti na področju civilne zaščite in pa tudi krepitev prostovoljnih mehanizmov v okviru uh, držav članic. Prav tako me veseli da je bil februarja 2009 eh, sprejet nov dokument strategija za zmanjšanje tveganja mm, za katastrofe, oziroma nevarnosti katastrof v državah v razvoju. Tu je še potrebno okrepiti delo za to, da bi bolj sistematično vključili tudi eh, druge vidike humanitarne eh, pomoči in razvojne pomoči. Pomembno je tudi krepitev eh, financiranja na nižjih ravneh, zato da na ta način lahko izboljšamo rezultate. Tudi pri podnebnih spremembah je potrebno bolj eh, spoštovati smernice FCC, kar zadeva razkorak med nujno pomočjo, eh, sanacijo razmer in eh, drugimi oblikami pomoči. Tu vedno prihaja do multiplikacije političnih zavez in zato se moramo predvsem usmeriti v fleksibilnost in komplementarnost inštrumentov, ki jih imamo na voljo, tako finančnih kot drugih, ko gre za prehodne faze med nujnim, nujno pomočjo in razvojno pomočjo. Potreben je boljši dialog in boljša koordinacija med humanitarnimi organizacijami in eh, drugimi organizacijami na terenu, kakor tudi, ko gre za ostale službe na ravni in evropskih institucij in držav članic, eh, ki jo je še potrebno postaviti v svoj oziroma vzpostaviti v svojem gradivu boste našli tudi nekatere amadmaje, ki jih bom predložila. Nekateri so bili vključeni že v ta moj uvod, seveda pa sem pripravljen na morebitne vaše pripombe in eh, vprašanja, vendar pa moram povedati, da bo razprava o tem mojem poročilu potekala po razpravi za gospod Eštonov, ki, če prav razumem, se nam je ravno kar pridružila v stavbi, tako da predlagam, da njej omogočimo vstop v dvorano, potem pa bomo imeli razpravo o mojem poročilu po točki uh, za gospod Eštonovo. Hvala. Donc, euh, j'en profite aussi pour laisser la place Ob tej priložnosti prav tako predajam sedež predsedujoče gospe Žoli, ki se nam je tudi ponovno pridružila. Bonjour tout le monde. Še maintenant le... Lep pozdrav sem skupaj. Med nami pozdravljam baronico Catherine Ashton, visoko predstavnico EU za zunanjo in varnostno politiko ter podpredsednico komisije. Lady Ashton, veseli me, da ste našli čas za izmenjavo mnen z našim odborom. Veste, da je vaša prisotnost med nami izraz izredne želje našega odbora, da bi dobili z vaše strani pojasnilo o mestu in ulogi, ki, ga, ki jo pripisujete razvojni pomoči Evropske unije po vstopu veljavo Lizbonske pogodbe. E, prav tako pojasnilo o vaši vlogi kot visoki predstavnici in tudi o vzpostavitvi Evropske službe za zunanje delovanje. ko bo služba za zunanje delovanje postala operativna, bodo službe za programiranje razvojnega sodelovanja Evropske unije eh, prenešene v okvir službe za zunanje delovanje, se pravi pod vašo pristojnost in pristojnost komisarja Pibalksa. Ta prenos pristojnosti kaže tudi na to, da bo Evropska komisija družila pristojnost tega direkcije DEV in EDKO in eh, ustanovila novo generalno direkcijo imenovano DEVKO. Pripričana sem, da bo imel naš odbor veliko vprašanj za vas in vam tudi kar takoj predajam besedo. Hvala lepa, gospa Žoli, se opravičujem, ampak eh, mislim, da bo bolje, če govorim od tu dalje v angleščini. Naj vam samo povem začetek naslednje. For the pay- Zelo sem hvaležna za potrpežljivost, ki ste jo pokazali. Skoraj leto dni od tega, odkar sem bila povabljena, da postanem visoka predstavnica. In v tem času se je zgodilo veliko. Ta čas pa mislim, da smo porabili modro, delali smo z različnimi institucijami, si zagotovili, da bomo imeli um, temelje, za Evropske službe za zunanje delovanje. In hvaležna sem vsem v tem odboru, posebej vam, gospa Žoli, ki ste bili pripravljeni delati z menoj. In veselim se že priložnosti, da bom lahko razpravljala z člani odbora, kaj bomo, kako bomo postopali v prihodnosti. Še posebej si želim poudariti, da sem popolnoma predana temu, da bo razvoj ostal v osrčju zunanje politike. To mora biti res osnova za vse, kar bomo delali v prihodnosti. Nekaj minut bi porabila za to, da vam razložim, kako mislim, da bi morali nadaljevati z delom in kaj bodo naši izzivi. Mm, potem v razpravi pa se bomo dotaknili tudi eh, tem, kako bomo čim bolje recimo sodelovali um, tudi k, eh, z gospodom, eh, z gospod Georgevo in z drugimi člani odbora. Boj proti revščini je seveda glavni, um, glavni cilj. Ne zmanjšanje, ampak izničenje revščine in ta milenijski gol na, je za nas zelo pomemben in odkar je in z predsednikom Barosom eh, je bil tudi na, eh, eh, na vrhovnem srečanju, kjer je tudi izrazil veliko podporo našim ciljem. delovati moramo v okviru, ki nam bo omogočalo več, uporabo večjih instrumentov kot doslej. Eh, kar je morda eh, posledica Lizbonske pogodbe, je, da bomo lahko bolje delovali in imeli več instrumentov v kontekstu, da bomo lahko storili več, kot smo doslej. Primer tega je recimo, pret, da smo v preteklosti bili onemogočeni pri tem, da bi združili različne vidike, naše, vidike našega dela tako učinkovito, kot mislim, da nam bo to dovoljeval post-lizbonski svet. Dejstvo je namreč, da je narava stvari taka, da moramo združiti različne vidike in različne poglede na stvari. Poglejmo recimo tri malenkosti. Delo, ki ga upravljamo za razvoj v Somaliji, ni bil povezan z drugim delom, ki je tej državi uh, želel pomagati spostaviti pravo vlado in um, tudi uh, končati težave, ki jih ima s piratstvom. Druga točka je recimo Haiti. Um, to, da smo um, spodbudili toliko držav članic, da so nam pomagale v krizni uh, situacijah in z sredstvi, ki smo jih sploh imeli na voljo eh, skozi humanitarno pomoč. Torej, sposobnost, da smo vse te države povezali, je eh, spodbudila, da smo lahko delovali hitro in dobro in upam, da bo v prihodnje še bolje. Tretji primer je pa Gaza. Tam je bila je naša sposobnost, da pomagamo, da spodbudimo podporo. Um, da pomagamo ljudem, da se gibljajo tudi čez meje države, je glavna, uh, glavni razlog za to, da lahko vnašamo ogromna pomoči, humanitarne pomoči, saj ogromno ljudi živi od pomoči um, z prehrano. In če pogledamo različne vidike dela, ki ga upravljamo skupaj, če se združimo, bomo seveda imeli večji vpliv pri oblikovanju uh, končnega cilja in to je izničenje revščine v svetu. To bi torej rada storila in ena izmed pomembnih točk pri tem bo vzpostavitev okvirjev um, našega delovanja. Kot visoka predstavnica in kot podpredsednica bom poskusila zagotoviti, da komisar za razvoj ne bo več imel um, odgovornosti samo za en del sveta, temveč za vse, kar počnemo na področju razvoja. Mislim, da res moramo začeti delovati v to, v to smer. In tako kot mi dva sodelujemo skupaj, nekako poskušava spostaviti tak okvir. Kajti eh, to je um, veliko vprašanje, kako smiselno združiti vse te vidike eh, držav članic, institucij v okviru Evropske unije in uh, da bomo na, na, tako bolj učinkoviti. Hkrati pa, ne, da ne bomo na poti komisarju pri njegovem delu v vseh programih za razvoj. Pripričana sem, da bo svoje delo opravil, opravljal zelo dobro, jaz mu bom v veliko oporo in pomoč vse skozi in mislim, da bomo tako lahko res dosegli veliko. Kar se tiče um, delovnega področja visokega predstavnika in podpredsednika, naj vam povem, da bomo te cilje uh, lahko dosegali s tem, ko jih bom lahko jaz vedno znova um, prenašala in tudi vaše komentarje komisarju. Mislim, da moramo um, začeti delovati tudi pametnejše. Eh, moramo začeti bolje sodelovati z strokovnjaki v drugih državah, ki delujejo na področju razvoja, recimo v Združenih državah Amerike, um, kjer recimo ministrica Clintonova sama meni, da bi lahko res bolje sodelovali. Um, pa tudi pred nekaj meseci sem bila v Braziliji. In tukaj je uh, bilo kar nekaj pobud, da bi začeli bolje sodelovati. Imam pa še eno idejo, kaj je s Kitajsko, naprimer. Rada bi pa podala še tri izzive, preden končal. končam. Prvo je implementacija Lizbonske trenu, uh, pogodbe. Um, zdaj smo v prvi fazi uveljavitve, ampak moramo seveda um, narediti še kar nekaj korakov, Drugič, moramo biti čim bolj učinkoviti v našem eh, razvoju. Vsi, ki ste obiskali države, ki dobivajo eh, podporo za razvoj, eh, ste verjetno večkrat slišali, da si želijo, da bi bili pri tem učinkovitejši in hitrejši pri zagotavljanju pomoči. Zanima me, kaj o tem meni komisija. Skratka, to so stvari, ki prihajajo do mene, ki jih jaz slišim. Uh, torej, da, drža, da se državam pomaga zelo hitro. Um, če bi lahko to pospešili in kako je sodelovanje z vladami v teh državah in kaj je razlog za to, da, da mu pomoč morda, morda ni dovolj hitra. Tretja točka pa je, pa je um, prožnost. Svet se namreč zelo hitro spreminja in države in uh, problemi, ki niso na našem dnevnem redu, bodo morda čez nekaj mesecev že na našem dnevnem redu. Ena taka eh, država je zagotovo Jemen. Eh, tam so se um, postavlja vprašanja in težave pri varnosti. In um, Jemen je res um, pred velikim izzivom, kar se tiče boja proti revščini. Je država, ki lahko zmanjka vode v prihodnih nekaj letih in tako naprej. Včasih so namreč z um, problemi revščine in um, pomankanja uh, taki, da pridejo do nas po ovinkih, pa mislim, da se moramo vseeno odzvati na njih. In naslednja stopnja našega dela je, kako uh, povečati našo prožnost in, uh, če hočete, kako bomo lahko bolj um, spretni, bolj vitalni pri tem, se bomo bolje ozirali na okrog in razpoznali države, ki morda v tem trenutku še nimajo težav, jih bojo pa k malu mele. In eh, kje so vsa, vse, vse, vsa tista mesta na svetu, kjer je potreben boj proti revščini, pa zdaj tam še ne delujejo. Eh, skratka, odboru bi se za konec želela um, zahvaliti za vašo potrpežljivost. Eh, hotela sem priti k vam prej, ampak mi je urnik to onemogočil, ampak vseeno sem vam popolnoma predana in delu v tem odboru. Hvala lepa. Merci beaucoup, Lady Ashton avant de donner la... Najlepša hvala. Lady Ashton, in preden dam besedo kolegom, bi hotela, eh, da bomo dejansko razpravljali. In vsak, ki se je prijavil, bi tudi moral dobiti besedo, zato prosim, da se vsak, ki dobi besedo, drži predvidenega časa 1 minuta in 30. Torej, najprej bomo slišali nekaj komentarjev oziroma vprašanj, potem pa bo Lady Ashton dobila priložnost, da na to odgovori oziroma to pokomentira. Merci, la euh, Ashton, la... Najlepša hvala, pa ešten civilna zaščita in humanitarna pomoč. To je izredno pomembno, da se lahko hitro odzovemo na elementarne nesreče. E, tu govori se o tem, da naj bi se ustvarile neke evropske enote za hitro odziv. In e, zdaj je vprašanje, Eh, kam naj to sodi. Eh, tudi vojaške eh, pomoč lahko okrepi humanitarno pomoč in civilno zaščito. Ampak Jasno je, da vojaško poseganje lahko eh, se eh, odvije samo takrat, kadar eh, ni niso v nevarnosti ljudje. Kako si vi to predstavljate, kako vi to opredeljujete, kako bi se lahko vse te službe uskladilo, če pride do velike krize? Gospod Kajzer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča in gospod Ešton. Hvala lepa tudi za vašo prisotnost tu danes. Moje vprašanje zadeva naše odnose in pa sodelovanje, ki smo priča dokaj redno z OZN, ko gre za opazovanje volitev. Predvsem imam v mislih vprašanje Sudana. Pri opazovanju volitev v Sudanju aprila smo imeli na začetku nekaj težav, kar zadeva odnose z OZN, še posebej, ko gre za to, da bi v okviru OZN imeli naši eh, opozovalci možnost tudi uporabe bolnišnic OZN, da so bi bili prisotni v taboriščih OZN in podobno. Eh, to je potem na koncu privedlo do nekega dogovora z njimi, ali po pri referendumu januarja, če bo ta potekal, odnosi med nami in OZN jasnejši in ali bomo mi kot eh, opozovalci ponovno deležni polnega sodelovanja OZN, kajti to je ključnega pomena tudi, kar zadeva varnost prihodnje misije. Hvala lepa, gospod Görenc. Hvala, gospa predsedujoča. Že tako je vam moram povedati, da sem eh, nekoliko zaskrbljen, kar zadeva razvoj evropske institucionalne ureditve. To povem že tako je zdaj in eh, to zato, ker sem vam želel to povedati tu, v živo. Odbor za razvoj ima seveda zelo specifične in zelo plemenite cilje. Naš namen torej ni le pridobivati sredstva, ampak tudi kaj drugega. In lahko se zgodi, da smo v neki konfliktni situaciji znotraj EU, in eh, razvojni pristop seveda lahko spodkopava nek eh, drug element naše zunanje politike in zanima me, kako boste to vrstne interesne konflikte reševali. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je bolj predlog. Ali morda vendarle ne bi mogli doseči dogovora o zelo enostavnem postopku, da se opravi nekakšen pregled to vrstnih potencialnih interesnih konfliktu in da po šestih, devetih, dvanajstih mesecih, kakorkoli, komisar pristojen za razvoj, komisar Pibalks, eh, potem poroča o tem, ki meni, da mu svojim delom konkurirajo drugi resori in da ugotovimo, ali kar se da transparentno poteka obredovanje tovrstnih interesnih konfliktov in da se o tem tudi pogovorite znotraj komisije znotraj našega odbora. Naj pa tudi povem, da sem zelo zaskrbljen nad postopanjem sveta, ki kar zadeva razvojno politiko, sveda ima svojo vlogo, kajti konec koncev gre za področje deljene pristojnosti. Države članice morajo imeti besedo na ravni sveta, eh, če pa vi ne boste več imeli besede, pa nimamo več eh, sogovornika. In glede na to, da imate kar nekaj besed je bilo pametno, da se na nek način zagotovi prisotnost tudi sveta na tem eh, področju, ki ga vsekakor krvavo potrebujemo. Izvolite. Lidija, što beseda je vaša? Hvala lepa za vaša vprašanja. Kar se tiče. Um, that DG ECHO is able to operate away from tukaj smo še daleč od povezave z, eh, voja, eh, z vojsko. Do odločiti se moramo, kako bomo delovali na tem področju med eh, civilno zaščito in vojsko. Recimo na Haitiju. Eh, ko smo potrebovali ladje, ki so hkrati tudi eh, bolnišnice, ko smo potrebovali ladje, ki bi lahko prevažale opremo okrog in okrog otoka, ki bi omogočale, da lahko um, oprema eh, sploh pride nekako do pristanišč, kot vemo, so se pristanišča zrušila. Skratka, kako bomo prišli do vseh potrebnih virov, da bomo lahko dobro upravljali v kriznih situacijah? To je seveda zelo zapleteno vprašanje. In um, Haiti je bila res ogromna katastrofa, ampak seveda lahko zmeraj pričakujemo nove katastrofe. Skratka, vire moramo uporabiti um, tako, da bodo kar najbolje izkoriščeni. In Zagotoviti moramo, da bomo imeli vedno, imeli vedno na mestu sisteme, s katerimi bomo lahko pomagali eh, in se v trenutku odzvali. Recimo naša koordinacija glede Pakistana. Um, viri eh, komisije, viri sveta, tukaj vsi sodelujejo, da bi lahko delovali učinkovito. Pri tem pa seveda mora biti jasno, kaj so naloge, vloge in odgovornosti vsakega člena. Um, skratka, delovati moramo podobno, kot smo v Haitiju in Pakistanu, tako da vzpostavimo uh, najboljše odzive tudi v prihodnosti. In o tem bomo seveda govorili tudi v svetu, kako te vire uporabiti. Um, hvala lepa tudi vam, kolegica, za vse, kar ste naredili v zvezi z Sudanom in da ste to tudi omenili. Eh, najprej se naj navežem na konec vašega komentarja. Seveda tega brez Združenih narodov in varnosti ne moremo početi. Varnost je tukaj najpomembnejša. Z predsednikom Mbekijem sem včeraj govorila o njegovi vlogi v uh, teh zadevah in uh, mogoče bi uh, se k temu vrnili kasneje, ampak absolutno se strinjam z vami, da uh, uh, je ključno, uh, da je ključna varnost, ki jo moramo zagotoviti pri teh opazovanjih. Gospod Görens, kar se uh, tiče vaših predlogov, se popolnoma strinjam. Uh, nočem, da pride do konfliktov med razvojem in um, službami za zunanje delovanje. E, težko si zamislim, v kakšnih okoliščinah bi se znašli v konfliktu. Pa ne zato, ker sem naivna, ampak enostavno menim, da Da, dosego, e, da, da ne bomo mogli doseči ciljev Lizbonske pogodbe, če bomo v konfliktu. Kar se dogaja, se je že zgodilo, je to, da sva z Andresom že govorila o tem, kako bi najbolje porabili vire, ki jih imamo in um, tudi vire za razvoj in jih povezali z drugimi instrumenti. En dober primer tega je uh, antipiratska uh, akcija, ki smo jo imeli v Somaliji, kjer smo podpirali države, ki so zelo močno utrpele posledice Mm, tega piratstva. Hkrati pa smo um, poz, eh, podpirali Somalijo z različnimi eh, vrstami aktivnostmi. Nismo, um, nismo hoteli uh, intervenirati, ne to, ampak enostavno smo iskali druge elemente, ki bi lahko pomagali. Um, so pa tudi um, drugi. Um, Eh, druga področja, kjer eh, včasih eh, moramo razdelati te instrumente in to bomo rade volje naredili in jaz verjamem, da tukaj konfliktov med nami ne bo. Moj načrt je, da ko bomo videli pred nami scenarij, ki bi lahko povzročil trenja, bomo to poskušali takoj rešiti z smernicami delovanja, tako da bo tale naš plemenit namen, o katerem ste govorili, vse skozi ohranjen. Hvala lepa. Gospa Sargentini. Voorzitter. Uh, ik wil graag doorgaan op de. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Jaz bom nadaljevala tam, uh, o čemer je govoril že kolega Görens. Jasno, da je to izredno pomembna politična naloga. Uh, kjer včasih obstaja malo rivalstva. Mi smo o tem že govorili, ampak jaz mislim, da do konflikta tako hitro ne bo prišlo, vendar mislim seveda tudi na osebje. E, tu imam dve vprašanji. Kako lahko poskrbimo za koherenco e, člena 2a? tako da delegacije same izvajajo promocijo in tako dalje. In še eno vprašanje, zadnjič, ko smo eh, govorili tukaj z belgijskim ministrom za razvoj, ni prišel. Rekl je, to zdaj ni več moja pristojnost, to mora zdaj delati gospa Ešn. In seveda Eh, sodelovanje na področju razvoja je izredno pomembna naloga, ampak nekako ne moremo razumeti, da minister predsedstva Evropske unije ne pride in da pravi, da ste za to pristojni vi. Kako boste poskrbeli za to, da bodo pristojni ljudje vzeli zadevo resno? Hvala, gospod Deva. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mm, Lady Ashton, postavili se vprašanje in sicer, če bi lahko eh, razvojna pomoč eh, bila posredovana hitreje vladam, ki jo potrebujemo, če bi lahko bili bolj prožni. Eh, komisija je tukaj spostavila nekaj mehanizmov in to že v 80-ih in 90-ih da bi lahko zagotovili večjo transparentnost um, in da bi denar eh, odhajal v te države hitreje. Vse to lahko dosežemo, če bomo spremenili nekaj eh, sistemov, ki so že na voljo um, javnemu sektorju, ni pa, niso pa še na voljo komisiji in mogoče bi jih morali začeti uporabljati. E, ima pa še eno vprašanje, kar se tiče inovativnega financiranja za um, razvoj. Cancun je bil seveda uh, velika. Um, velik flop, ker nismo imeli denarja za pomoč. Ampak, kot veste, je Združeno kraljestvo pristalo na teh 7 eh, odstotkov, ampak to seveda ni dovolj. Gospa Žuli je opravila mm, odlično raziskavo in ugotovila, da se 800 milijard eh, odteka iz držav v razvoju v različne davčne oaze. V zameno jim dajemo približno 60 milijard um, evrov za razvoj, za pomoč pri razvoju. Torej, kako doseči, da teh 800 milijard, milijard evrov ostane v teh državah? da lahko ta denar uporabijo te države same, potem bi um, to bil res ogromen napredek in dajmo se potruditi, da bi storili nekaj na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mečel. Hvala in opravičilo, da sem nekoliko zamudil. Eh, moje letalo je šele pristalo, ampak um, visoki predstavnici bi rekel, bi rad povedal, da sem uh, poročevalec, um, ki um, in um, moje poročilo je tudi vključeno v mestno uh, poročilo, kar se tiče. Um, plačevanja davkov v državah razvoju. Parlament je o tem glasoval na zadnjem zasedanju. In v razpravi uh, se enostavno vrtimo v krogu, ampak morali bi enostavno preseči uh, tole post-Lizbonsko zgodbo, kajti veliko sem hodil po Dublinu in trkal na vrata in razlagal, da bomo prišli do konsenza, ampak enostavno ne pridemo do tega. Ali vas lahko prosim, ali bo EES, vi, komisija, ali boste k malu eh, lahko predstavili eh, neke predloge, ki jih lahko tudi realno dosežemo, kajti ne moremo eh, več krožiti eh, um, in ničesar doseči. Um, hvala lepa že vnaprej za vaš komentar glede tega. Lady Ashton, imate besedo. Hvala lepa. Gospa Sargentini, lahko uh, zdaj odgovorim hkrati, ko uh, govorim vam, uh, tudi na prejšnje uh, vprašanje. Kar se tiče ministra za razvoj. Uh, Eh, bila sem na sestanku ministr za razvoj, celo um, predsedovala sem mu, um, organizirala sem tudi še dodaten sestanek uh, in zdaj mislim, da se resnično uh, dobivajo redno na poldnevnih sestankih tudi sami. Uh, to morda ni uh, popularno pri vseh, pri vseh, ampak mislim, da je zelo pomembno. Tako da. Um, bo tudi uh, drug dan našega zasedanja, tudi eno tako zasedanje uh, ministrov za razvoj. Zelo pomembno se mi zdi um, iz razlogov, ki ste jih že sami povedali. Eh, mi potrebujemo input držav članic glede teh zadev. Um, države članice se morajo pogovarjati z mano, s komisijo, z vami in uh, to mora začeti postati um, stalna praksa, da bomo imeli hkrati strateški pregled nad stvarmi in da bo eh, prisotna neka transparentnost, ki si jo seveda vsi želimo. Mislim, da to, kar vsi iščemo in tudi, kar je izrazil že belgijski minister za razvoj, poskušamo se nekako previdno znajti v post-lizbonskem svetu, Um, poskušamo um, se pravilno obračati v tam parlament. Vem, da mogoče še ni popolno vse skupaj, ampak uh, um, poskušamo spostaviti res eh, tesno sodelovanje med vsemi. Tudi gospa Žuli je bila na ustanovni seji tega um, um, eh, sestavitri za razvoj, tudi Mišel je bil tam. Zdi se mi pomembno, da se nekako ta dialog med nami premeša, da se družimo med seboj, zato bomo ta, te sestanke imeli tudi v prihodnje kar se tiče, da eh, se vse prelaga nama, name, ja, žal se to dogaja in to moram sprejeti. Um, Seveda je tukaj veliko uh, pomembnih tem, ki jih poznam tudi še iz svojega prejšnjega resorja oziroma področja in to so teme, ki so pomembne. Uh, gospod Deva, transparentnost, absolutno se strinjam. Uh, Seveda je glavno vprašanje, kako se bomo modernizirali, kako bomo postali pametnejši in spretnejši. Tukaj se popolnoma strinjam. Um, pogledati pa moramo vse vidike tega, kako bi se lahko tega lotili. Predvsem, kar se tiče uh, spodbujanja gospodarske rasti v državah uh, v razvoju. Um, predvsem modeli, ki že obstajajo, um, so tukaj lahko uporabni, ampak biti moramo tudi nekoliko kritični. Uh, tudi glede inovativnega financiranja. To je zelo pomembno vprašanje, ki so se ga eh, dotaknili tudi na zadnjem sestanku eh, ministri za razvoj o tem, kaj bi morali storiti. Eh, iz vašega primera izhaja predvsem eh, to, da se moramo obračati na vlade, moramo eh, delati na tem, da bomo imeli, imeli prave vlade, obravka z transparentnimi vladami in da bomo lahko izpolnjevali te cilje financiranja in pomoči. Vsekakor je to zelo dolga razprava um, ki jo bomo morali imeti tudi s komisijo, ampak uh, začela se je že v državah članicah in to je dobro. Mislim pa, da se bomo morali vključiti vsi in uh, nadaljevati z tem, da bomo prišli do rezultatov. Gospod Mitchell, um, vesela sem, da ste hodili po Dublinu od vrat do vrat. In um, mislim saj, da sem vesela, nisem zmeraj, uh, nisem prepričana v to. Um, kakorkoli že, imamo seveda različna pravna mnenja in jaz le sedim na sredi in se poskušam pogoditi z enim in drugimi. Res trdo delam, pa tudi drugi kolegi med drugim, ta, ki sedi poleg mene. Delamo res močno na predlogu. Um, kako bi lahko bili bolj učinkovito uh, in kako bi bil parlament vse skozi vključen, vpleten v ta proces. Eh, Ker pa ne morem doseči tega, da se strinjamo, potem pač moramo um, sprejeti prag eh, pragmatične rešitve. Ni, ni druge rešitve, ni druge poti. Skratka, delam, kar lahko. Uh, um, nisem popolnoma uh, tudi upletena v to, ampak uh, ko sem lahko, uh, se vključim na te sestanke. Uh, mislim, da res obstaja volja, da um, najdemo pravo in uh, spretno pot, uh, da dosežemo to, kar parlament hoče in da ne upogibamo preveč pravnih poti. In upam, da boste tudi vi na koncu zadovoljni. Berman, vse... Hvala lepa, gospod Berman. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoča. To je vprašanje. Glede, ještem, nekoliko pozno sem bil, ker sem moral danes eh, predložiti končno poročilo o, o pozvanju volitev v Etiopiji. Tu vidim, da imate vi enaka stališča. Kar pa zadeva prihodnje misije te vrste v prihodnosti. Me zanima, do kakšne mere ste pripravljeni iti, da bi te inštrumente uporabili za to, čemu so namenjeni, da bodo neodvisni Eh, bodo to neodvisne in nepristranske ocene volitev, katerih namen je, da se ukrepi temeljno pravico državljanov, da si svobodno izvolijo svoje voditelje. Kaj torej je vaše mnenje o vlogi tega inštrumenta za opazovanje volitev v okviru te nove arhitekture Evropske službe za znanje delovanje, eh, v okviru komisije, se mi zdi, da ni ravno jasno, kam sodi ta inštrument dan danes. Drugo vprašanje, raz, uradna razvojna pomoč. Zaradi gospodarske krize se je razvojna pomoč v svetu za nekaj odstotkov znižala, ker je to pač izraženo kot odstotek BDP-a. To je en negativen učinek. Drug negativen učinek pa je ta, da Več držav članic želi vojaške mirovne operacije, čeprav to naj ne bi sodila sem, pa vendar jih želijo vključiti v razvojno pomoč. Zdaj razpravljamo o razvojnem proračunu za leto 2011. Ko gre za spremljajoče ukrepe za banane, to ni razvojna pomoč, ko gre za pomoč med industrijskimi državami, to tudi ni razvojna pomoč. Tako da me zanima, kako vi gledate na ta vprašanja. Hvala lepa, gospod Cashman. Hvala, gospa predsedujoča. Prvnica Ashton Cathy, pozdravljena, lepo te videti tu. Pripomba na to, kar je dejal gospod Berman, ko gre za opazovanje volitev kot eh, opazovalec. Lahko povem, da je naš nabor strokovnjakov preozak in to bo potrebno razširiti, če želimo biti učinkoviti. Jaz bi omenil še nekaj človekove pravice in eh, promocija naših načel. Ko smo revidirali sporozum iz Kotonuja, smo se odločili, da mora člen 8 vključevati tudi klauzulo o tem, da se o človekovih pravicah ne moremo eh, pogajati in da tudi eh, človekove pravice ne sme biti odvisne od spolne uspravnosti. In kot homoseksualec menim, da pravice takšnih kot sem jaz in drugih žal so predmet kršitev. Kljub kotonoju smo zdaj ugotovili, da bomo imeli izjemo za pravice homoseksualcev zaradi, citiram, kulturnih razlik in zanima me, kaj boste vi storili za to, da boste uveljavljali univerzalnost človekovih pravic. Kaj ti ne morete, ne more se nekdo, ki želi pomoč od Evropske unije, oddaljevati od naših načel, ki jih zastopa po milijarde ljudi. Glede na to, da je parlament izglasoval to, da se o človekovih pravicah ne gre eh, pogajati, potem pa je bilo na ravni AKP izglasovano nekaj drugega, to mislim, da ni spremljivo. Hvala lepa, predno dam besedo, tudi jaz za vas eno vprašanje. Gospa Ješanova, pred nekaj časa smo od vašega šefa kabineta dobili indikativni organigram strukture Evropske službe za znanje delovanje. V tem organigramu naj bi službo organizirali v pet zemljepisnih in en tematski eh, oddelek in skrbi nas, da razvojni pomoči ni nikjer na tem organigramu. To pa še posebej zato, ker odločitev sveta o ustanovitvi te službe, tej službi nalaga jasno, izredno odgovornost tudi za razvojno pomoč. Skupina držav AKP, ki dobivajo več kot polovico razvojne pomoči Evropske unije, sploh ni zastopana v organigramu. Enako velja tudi za delovne skupino sveta, KODEV in pa AKP, tudi nista v strukturi službe za zunanje delovanje. Tematski oddelek za multilateralo naj bi se osredotočil na človekove pravice, demokracijo, terorizem in um, orožje za masovno uničenje, enakost med spoloma in odnosi z drugimi več stranskimi organizacijami, ne pa na tovrstno sodelovanje. Obenem bo programski sektor eh, Gandrevcije Dev prenešen na novo generalno direkcijo, kar pomeni, da ne bo več eh, ta direkcija avtonomna pri programiranju svojega dela. In zanima me, ali je ta organizacijska schema z meseca julija še vedno veljavna in kako nameravate zagotoviti kontinuiteto strokovnega znanja na področju razvojne pomoči v okviru službe in kako boste zagotovili, da bodo načela, ki jih sprejema mednarodna skupnost, ko gre za programiranje razvojne pomoči, Eh, da bodo eh, ta načela vključena tudi v vaše prihodne delovanje in kako nameravate zagotoviti, da bodo obveznosti iz pogodbe zagotavljale dosledno razvojno politiko in da bo torej ta eh, zaveza, ki vam je nalaga pogodba, dejansko tudi spoštovana. Izvolite. <laughs> no, thank you very much again. Uh... Hvala še enkrat. Gospod Berman, vem, da um, imate danes poročilo. Um, In žal mi je, da ste postavljeni v položaj, da ne morete podati svojega končnega poročila. Tudi glede um, misij za opazovanje um, volitev, to so teme, ki so zame zelo pomembne. Kaj ti nismo še na položaju, na katerem bi rada, da bi bili. To je namreč pomembno, pomemben eh, del našega dela, kajti tako pokažemo našo zauzetost in predanost uh, za spostavitev pravih um, demokracij, da stojimo tam in res povemo, te volitve so bile pravične, te pa niso bile. To je seveda ključni signal svetu. Uh, zato eh, bi to seveda želela bolje razviti. Nisem pa še imela priložnosti, da bi dobro premislila. Eh, tudi zato, ker sem želela govoriti z vsemi, ki ste vključeni eh, iz parlamenta, ki ste že bili opazovalci na terenu. Rada bi slišala vaše izkušnje, kakšne težave imate pri tem in podobno. Podrobneje bi se želela posvetiti tudi temu, ali imamo prave vire na pravih mestih. Recimo Sudan. Sudan bo zelo pomemben. Če bomo tam učinkoviti, eh, če bomo spostavili varnost, eh, to je seveda zelo kompleksno in težko vprašanje in nimam še pravih odgovorov glede tega ehm, in računam na vašo pomoč. In tukaj seveda moramo okrepiti naše delovanje, se popolnoma strinjam z vami. Kar se tiče glede vaše skrbi, da se bodo ljudje lepili, predvsem um, lepili na um, tole nalepko države razvoja, predvsem takrat, ko bodo, um, bomo imeli gospodarske krize. To je seveda problematično, um, ampak seveda je pomembno vsekakor tudi sodelovanje z uh, industrializiranimi državami, ravno tako kot državami razvo v razvoju. Kajti to so države, ki se tudi razvijajo in potrebujejo vire in svetovanje in pomoč. Ampak kaj pomeni razvoj in pomoč razvoju je, da ohranjamo ljudi pri življenju. To je prvi korak. Eh, zato moramo pametno porazdeliti naše vire, da bomo ljudem pomagali, da, bo, da bodo lahko prišli do trajnostnega razvoja. Eh, in jasno mora biti in meni je popolnoma jasno, kaj je kaj pri porazdelitvi virov. Mike, lahko delno odgovorim na tvoje prvo vprašanje. Sam veš na moje poglede o pomembnosti uh, enakopravnosti m, mm, glede spolne usmeritve. Uh, Moj pogled na človekove pravice je enostaven. Da jih lahko uveljavimo, moramo biti človek in moramo biti tukaj. To sta edina dva kriterija in ne smemo razločevati čisto nič drugega. In jasni moramo biti glede tega, v kaj verjamemo. Um, problemi pri uh, pogovorih o. Um, spolni orientaciji, so podobni tistim, ki jih imamo v rasnih pogovorjih in tako naprej. Gre za to, da smo vsi ljudje in človekove pravice zadevajo prav vsako skupino. E, je pa to seveda izziv prvič, da to spravimo na prvo mesto dnevnih redov, e, da spravimo na določene sestanke. Sam veš, kako je s tem, ampak sama sem temu predana in um, trudila se bom dobro delati tudi tukaj. Gospa Žuli, naj poskusim razložiti. Ne bomo se znebili eh, stvari ehm, tukaj v tem organigramu, ehm, ki ste ga opisovali. Tukaj gre za indikativni organigram imejte to v mislih. Poskus, to je poskus, začetni poskus opisati um, našo zgodbo. Ne more pa seveda opisati vsega, recimo uh, kako bo rotacija uh, predsedovanja vplivala na delovne skupine in tako naprej. Um, to, so, uh, to je pač slabost uh, tega rotirajočega predsedovanja. Uh, ne moremo vsega predvideti. Vedno bodo uh, skupine, ki ne bodo vključene v ta stalni organigram. Um, ampak delegacije in ES bodo se same odločale, kaj se bo dogajalo in kakšen bo program, ki ga bomo hoteli zagovarjati. Včasih ljudje vejo več o tem, kot, eh, o tem, kaj se dogaja, kot naše delegacije po svetu. In te ljudi seveda moramo vključiti v našo enačbo, pa tudi eh, strokovnjake, ki jih imamo eh, tukaj v centru. Skratka, strokovnjaki bodo ostali v uh, eh, generatu DevCo. In tudi to, kar dela recimo Anders ali Kristelina, to bo vse jasno opredeljeno, delo vseh bo jasno opredeljeno. Ampak organigram, ki smo ga zdaj naredili, bi naj bil le prvi korak. Eh, in opisuje le del zgodbe. Ko pa, eh, zgod, ko pa damo posamezne koščke zgodbe skupaj, pa upam, da se bodo te, ta vprašanja razrešila sama od sebe. Uh, Eh, skratka, nikakor se nočem odmakniti od um, glavne vloge um, komisije na tem področju in um, še posebej sama osebno se zauzemam za to. Seveda pa se moramo uh, učinkovito povezati, da bomo vsi členi eh, na tem področju delovali enotno in da bomo lahko imeli neko celostno sliko. Hvala lepa. Beseda ima gospod Vajgl. Hvala lepa, gospa predsednica. Jaz bi začel z ugotovitvijo, da me veseli, da se gospa baronica počuti očitno vedno boljše v svoji vlogi. To dokazuje vsako naslednje srečanje, ki ga imamo. Eh, jaz bi rekel, eh, da je najbrž ni na ključje, da tam, kjer so najbolj akutna razvojna vprašanja, so tudi najtežja politična vprašanja. In eh, vedno znova se mi zdi pomembno poudarjati da mora evropska unija imeti na točkah kjer se te dve, ta dva, te dve dimenziji dotikata zelo jasna politična stališča mi imamo recimo nekaj eh, žarišč ki so bila danes že tukaj omenjena in ki zahtevajo nujno reakcijo in nujno zauzemanje jasnega stališča evropske unije če hočemo reševati politične probleme in če hočemo reševati razvojne probleme. te dni je aktualno vprašanje zahodne sahare. Eh, jutri bo vprašanje kašmira. Eh, jemen je kritična točka in to ne samo zaradi tega kar se zdaj dogaja tam ampak že dolgo se dogaja tam bombardiranje civilnega prebivalstva in, in, in, in eh, raste problem raste preko nekih rutinskih dimenzij. Imamo problem Afganistana, imamo problem Gaze, ki ste ga vi omenili in sem vam hvaležen za to, da ga vedno znova omenjate. Zdi se mi, da je instrument eh, instrument eh, posebnih odposlancev, ki so postali nekakšno, nekakšna rutina, eh, ni zadosten. Treba bo najti neko bolj učinkovito sredstvo za, za učinkovito evropsko politiko na teh področjih. Hvala lepa. Merci, Madame Grez. Hvala lepa, gospa Grez. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala tudi vam, gospa Ešton, za prisotnost. Gospa Ešton, Evropska služba za znanje delovanje naj bi zagotavljala doslednost razvojnih politik. In ta koherenca nam manjka na številnih področjih, eh, trgovina, ribištvo, kmetijstvo. In eh, tu bi rada izpostavila zelo konkretno vprašanje biopiratstva. Eh, namreč patentiranje živih organizmov je nekaj, kar se zelo, zelo hitro razvija za potrebe farmacije in eh, kmetijstva. In vse to na škodo avtohtonega prebivalstva običajno. Gre torej za intelektualno krajo, za krajo intelektualne rastline, ki je v popolnem nasprotju z razvojno pomočjo, ki jo tu zagovarjamo. In zato me zanima, gospa Ashton, kaj nameravate storiti za to, da bi omejili to dirko, ko gre za patentiranje živih organizmov strani nekaterih multinacionalk. Gospa Kreto. Hvala lepa. Um, Če se nekoliko povrnem k detajljom te eh, tragedije, ki smo jih bili priča v Haitiju. Um, komisija, pa tudi gospa Georgova, ki je bila zelo profesionalna po um, potresu, eh, so to že omenili. Rada bi pa eh, omenila še um, določene reakcije po tem koncu po koncu tedna, ko je Haiti prizadel še hurikan in si je 100 tisoče ljudi uh, ogroženih zaradi poplav, zaradi nevarnosti kolere. Zanima me, ali nameravate oziroma ali uh, pripravljate še en uh, zelo hiter odziv na to uh, situacijo po uh, težkem koncu tedna, ki je prizadel Haiti. Hvala. Mr. Vagel, thank you and uh, thank you for... Hvala lepa, gospod Vagi, in hvala lepa, da menite, da sem bolj sproščena. Uh, bila sem precej uh, nervozna, preden sem prišla sem, ker je to zame vse novo. Uh, absolutno se strinjam z vami, da imamo več kriznih uh, žarišč. Um, seveda, Zahodna Seka Zahara. Um, osem zunanjih ministrstv je izrazilo. Um, Veliko, velik strah glede tega dela Afrike in izzivov, s katerimi se tam soočamo. Eh, v Zahodni Sahari sploh nimamo nekih lokalnih vlad, imamo združene narode, ki pa delujejo zelo počasi. Imamo tudi zelo različne vidike na ta problem um, po Evropski uniji, tako da je to zelo kompleksno. Um, kar se tiče Afganistana in Pakistana, sta zagotovo tudi velika izziva, drugačna, ampak pomembna. Um, v Kabulu sem videla nekaj pozitivnega, predvsem eh, naše akcije v zvezi z ženskami v, v Afganistanu. Te akcije so bile zelo uspešne uh, in izpolnjujejo vse vidike eh, naših razvojnih akcij, um, pa tudi kar se tiče Pakistana. Um, tam smo poskušali um, podpreti vlado. Seveda so bile drugačne razmere pred poplavami, ampak tudi zdaj se trudimo. Uh, kar se tiče eh, jemna, to je zagotovo država, ki ima trenutno velike težave. Eh, ta teden sem eh, brala tudi, da pogajanja in razprave ne napredujejo, da so vsi zelo zaskrbljeni glede situacije v jemnu. To so seveda žarišča, ampak lahko bi dodali tudi Sudan, lahko bi dodali Somalijo in druge države, če se ozremo po svetu. In Naš velik izziv je seveda, kako določiti naše prioritete, kako bomo porazdelili vire in kako bomo porazdelili naše delo. Posebni uh, predstavniki so seveda nekaj, kar je podedovano. Um, zagotovo uh, gre za zanimivo in kakovostno skupino ljudi, ki delajo v zelo težkih okoliščinah, saj so jih uh, že uh, določili za delo v težkih okoliščinah, na Balkanu, recimo v Sudanu in tako naprej. Uh, Uh, kar poskušam je, da bi te vire, torej da bi, da bi to, da imamo sploh posebne odposlance, um, nekako lahko prišli do uh, stališča v pravega stališča v teh državah, da bi jih lahko dobro in kakovostno brifirali, kako se obnašati, kako uporabiti vire, ki jim dajemo na razpolago. Skratka, sem zato, da nekako premislimo vlogo uh, teh ljudi in jih uporabimo efektivno. Seveda pa se strinjam z vami, da potrebujemo tudi močnejše delegacije, ki jih imamo ponekod, kajti na koncu so ljudje tisti, ki omogočajo podporo. To smo videli že v Afganistanu, ampak to bi morali uveljaviti tudi drugje. Um, ko sem prebrala vaše interese, šele sem ugotovila, kaj dejansko je na vašem dnevnem redu, torej biopiratstvo. To prej ni bilo v okviru mojega radarja. Zelo vesela sem, da ste to izpostavili in zelo me je tudi fasciniralo, eh, da smo ta problem zaznali. Kajti to je problem, ki zadeva intelektualno um, lastnino um, in seveda tudi zadeva naš dnevni red, ampak popolnoma z drugega stališča. Uh, glede na to, kaj ste vi opisali in kar sem prebrala o tem, gre za zelo zanimivo področje. Nimam še nekaj eh, jasnih, eh, jasno eh, oblikovanega mnenja glede tega, tako da bi si zelo rada prisvojila vaše, če dovolite. Uh, tako da bi me veselilo, če bi. Uh, mi lahko svetovali o tem področju, mi svetovali, s kom se naj še pogovorim, kajti to se nikjer ne pojavlja, je pa zagotov uh, problem, ki se bo uh, Eh, še razrašel, razrastel in ga bomo težje obvladovali, če bomo eh, zdaj pozabili na njem. Na koncu pa še kar zadeva Haiti. Eh, v petek zvečer sem govorila z vodjo naše delegacije v Haitiju, tako da sem brifirana glede situacije. Delegati so koliko toliko na varnem, um, nekaj jih še vedno živi v šotorih, moram reči. Bila sem tudi na Haitiju in, in se pravzaprav spoznala z vsakim članom delegacije um, in tudi poskušali smo um, zagotoviti uh, podporo in varnost vsem tam, tudi namestniku delegacije, um, družini namestnika delegacije, ki je umrl. Uh, kar se tiče težave za kolero, tukaj moramo seveda delovati hitro. Um, In mogoče se je zgodilo najhujše, kaj se je lahko zdaj še ta konec tedna, ampak ne vemo, ali je že konec. Države članice so že vključene v to, um, oblikujemo naše reakcije in poskušamo se odzvati hitro, da bomo lahko um, um, zagotovili dodatne šotore, dodatne vire. Vsekakor bom pa ostala v stiku z vsemi, da, da bom vedno prepričana, da so naši delegati varni in da bomo lahko delovali hitro. Harure. Thank you very much, madam chair, and thank you very much for being here. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in hvala, da ste tukaj, lady Ashton. Ehm, v času pogajanj ehm, kreacije ES je, smo mi izrazili ehm, skepso, da ne bomo dal, da ne bomo morda dali na stran določene stvari, ki jih ne bi smeli dati. Tako da hvala lepa za vaš uh, izjavo danes tukaj, ki to um, ne podpira. Kar se tiče ministrov, nacionalnih ministrov za um, razvoj, mi ministri moramo nekako zmanjšati um, število teh ministrstv, da se ne bi podvajalo oziroma prikrivalo um, znotraj. Um, znotraj nacionalnih vlad, da bi se področje ne bi prekrivala. Eh, kajti zagotoviti moramo predvsem um, učinkovitost in se izogniti prekrivanju, hkrati bi pa morali ohraniti teh 27 um, bolj ali manj različnih eh, nacionalnih identitet v naših zunanjih odnosih. Hvala. Dan. Hvala, besedo ima gospod Newton. Dan. Madam President, um, Lady Ashton, delighted you're. Hvala lepa, gospa predsedujoča in Lady Ashton, hvala, da ste tukaj. Eh, moram reči, da tisti, ki smo bili v New Yorku, na, um, ko smo govorili o milenijskih ciljih, ste nam povedali veliko zanimivih zadev in vidim, da imate veliko volje, kaj premakniti. Um, morda bomo kdaj eh, kritični, vsekakor vas pa podpiramo. Mene predvsem zanima eh, območje Suješkega kanala. Um, vse te države smo že omenili, uh, Sudan, Džibuti, Jemen in zdi se mi, da, je, um, da so tam razmere, uh, ki postajajo vse slabše. Tako da je zelo težko uh, tudi. Eh, omogočiti efektivno uporabo pomoči Evropske unije na teh področjih, kjer so razmere eh, tako izven normalnega. Ampak ali obstaja um, morda kakšna naveza glede vami in vašo skupino in vojsko, morda vojsko določenih držav članic? Um, omenili ste tudi Clintonovo. Um, kaj ti recimo, kar um, vojska počne odprto ali zakrito, je v popolnem nasprotju s tem, kar mi hočemo doseči z pomočjo. In zanima me, ali uh, bomo tu kdaj dobili eh, širšo sliko, ali vas poslušajo. Um, zanima me namreč, kaj se dogaja na tem področju. Lady Ashton, beseda je vaša. Yes, I think it, it is uh, Mr. Svensson. Mislim, da so bili to gospod Svensson, gospod Newton in a, še tri, tri vprašanja. The, uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča, Lady Ashton. Jaz sem zelo hvaležen za jasne izjave v zvezi z človekovimi pravicami. Vi ste rekli, da je to za Evropsko unijo nujno potrebno. Eh, osredotočil pa bi se na en problem in sicer Zahodna Sahara, zato ker tam se stalno kršijo človekove pravice. Jaz sem predsedujoči parlamentarne skupine za Zahodno Saharo, v katerem je 60 poslancev. In bodite prepričani, da eh, smo na strani ljudi v Zahodni Sahari. Eh, bi prišlo do zelo uh, tragičnega eh, razvoja. 12 tisoč ljudi je bilo zunaj glavnega mesta, eh, napadli so jih Marokanci, prejšnji teden je bil en mrtev, um, pripadnik vojske je ubil enega 14-letnega otroka. Torej, mislim, da je to treba intenzivno nekaj narediti. Združeni narodi so sicer tam, ampak jaz mislim, da bi tudi Evropska unija morala bolj odločno se tam pojavljati. Thank you, um, again, thank you for the Še enkrat hvala za vsa vprašanja. Mm, gospod Svensson, vesela sem, da uh, nimate več občutka, da bomo uh, kaj odrinili na stran in upam, da bo um, to tudi vse jasneje v prihodnosti. Vaše vprašanje je bilo glede odnosa jaz na uh, in ESA in um, držav 27 držav članic. Kar se tiče delegacij in koordinatorjev, če hočete, njihova naloga je, da združujejo države članice, ne pa da duplicirajo njihovo delovanje v okviru nacionalnih vlad, ampak da um, omogočajo dvoje. Prvič, da eh, skratka pripeljejo vse skupaj, da imamo. Um, konsistentnost, da, so, da smo vsi na jasnem, kaj se dogaja. Uh, kajti zavedati se moramo, da ni vseh 27 najrevnejših, morda jih je, so tri ali pet. In že večkrat sem rekla, da je izziv za nas ravno to, da ko imamo potem različna predsedovanja, špansko, eh, estonsko in tako naprej. Vedno vemo, v kateri državi smo. Ko pa bomo imeli EU delegacijo, kako bomo vedeli, v kateri državi smo? Mm, skratka, gre za način, kako sodelujemo z državami članicami in da Evropska unija eh, skrbi za nekako naše združene uh, pričakovanja in skrbi. Gre torej v prihodnosti za to, eh, za evropsko perspektivo, kar pa ne pomeni, da um, ne želimo, da, evropske, da države članice upravljajo svoje delo. Sveda želimo, da nam sugerirajo še več. Uh, hvala lepa za vaš eh, komentar glede New Yorka. Uh, tam sem res zelo uživala. Kar se tiče uh, območja okrog Suješkega kanala, seveda, če pogledamo te države, vidimo veliko število težav. Posebej ste omenili. Eh, širšo sliko, torej kako vemo, da nekaj, kar počnemo v eni državi, ne bo imelo nasprotnega efekta v drugi iz tega območja. Um, zdaj ne bom specifična glede sodelovanja z vojsko, ampak lahko vam povem, da to, kar evropske institucije delajo na enem pod, po, področju, ni vedno nujno komplementarno s tem, kar se dogaja na drugem področju. Veliko krat imajo negativne eh, učinke drugo na drugo. Um, in ravno to pravi tudi Lizbonska pogodba, um, da moramo bolje sodelovati in imeti uh, skupen uh, eh, pozitivn učinek na več področji. Um, sodelovanje z vojsko, kot sem prej recimo omenila Haiti, je bilo izjemno, ampak ne v. Um, militarnem smislu, ampak z sposobnostjo vojske, da res deluje zelo hitro, da ima na razpolago um, vire in da se znajde. Včasih pa je tudi zagotavljanje varnosti v posameznih državah eh, zelo pomembno. Najpomembnejše za to, da zagotovimo neko, tra, neko trajnostni razvoj in rast. In je tako komplementarno z drugim delom. Seveda imam eh, tudi sestanke z. Eh, ministri za obrambo, eh, ne samo z ministri za razvoj in trudimo se, da dobro sodelujemo med sabo in da tukaj ni konfliktov in še bolj učinkoviti bi lahko bili pri tem. Pa še gospod Neuser, kar se tiče zahodne Sahare. Um, mislim, da je to termin, ki se mu reče, um, da ni, da ni uh, vlade, Mislim, da je to uh, Zahodna Sahara nekaj, kar se vedno znova pojavlja na dnevnem redu. Ampak mogoče nisem toliko zasledila v zadnjih nekaj mesecih, mogoče kar me ni bilo tukaj, ampak ko sem začela raziskovati, s čim imamo opravka, res je to zelo težavna regija. Um, in tukaj uh, na tem področju nimamo enotnega mnenja znotraj Evropske unije. Um, Kris recimo počne, kar lahko. Združeni narodi nas podpirajo. Mm, ampak vseeno se je treba ozreti tudi na Združene narode in ugotoviti, ali lahko um, naredimo še kaj. Um, in eden izmed izzivov je zagotovo, kako se um, prebiti skozi vsa različna mnenja, ki vladajo v Evropski uniji. Vsekakor je pa to območje, kjer so ljudje v zelo nelagodnem položaju in uh, ki se bi mu morali bolj posvetiti v prihodnje. Keller, Hvala lepa, gospa Keller. Thank you very much. Um, you set very rightly that um, you. Hvala lepa. Prav imate, ko pravite, da je treba vedeti, kam gre denar in da uh, mora biti uradna razvojna pomoč, pač uradna razvojna pomoč. Ne vem pa, zakaj se daje uradna razvojna pomoč za potrebe Frontexa, zakaj se denar iz naslova uh, uradne razvojne pomoči daje v okvirni sporozum za Libijo. Ne vem, čemu je namenjen ta denar, ampak nikakor verjetno ne odpravi revščine. Uh, No, ampak bistvo je nekaj drugega, kar zadeva razvoj v okviru znanja politike. Kako boste zagotovili, da bo vaša služba za znanje delovanje promovirala in varovala eh, ta element tudi na področju trgovine? Kako boste zagotovili, da bo vladala visoka stopnja razumevanja in poznavanja razvojnih vprašanj tudi v okviru znanje službe. In še zadnje, kako boste zagotovili, da bo razvoj oziroma razvojna pomoč eh, nekaj, kar se ne bo izkoriščalo zgolj v, za potrebe znanja politike in da bomo imeli potem nekakšne ljubljenčke in pa uh, sirote z področja razvojne pomoči. Kako boste torej zagotovili, da bodo vsi spoštovali te zaveze, ampak da ne bo, eh, da ne bo to zgolj neka mrtva črka na vampirju, ampak da bodo obstajali tudi jasni mehanizmi. Gospa Hol, izvolite. Hvala. Če se smem eh, vrniti k vašemu odgovoru na to, kar je da gospod Bensen, ko sem bila eh, vodja opozorovalcev v Mozambiku lansko leto ob tem času, je name naredil tis podatek, da sem imela opravka s 15 vodi takšnih misij. 15 držav članic je bilo prisotnih v Mozambiku in spraševala sem se, zdaj, ko imajo države članice toliko težav s proračuni širom Evropske unije, ali se vam morda vendarle ne zdi, da služba za znane delovanje vendarle predstavlja možnost, da države članice nekaj prihranijo s tem, da zmanjšajo svojo prisotnost z diplomatskimi predstavništvi v tujini. Ali bi torej podprli države članice, vključno z našo, da skušamo na takšen način vrčevati. Hvala. Hvala. Nekaj časa še imamo, tako da bom dovolila tudi kratka dodatna dopolnilna vprašanja. Gospod eh, Görens kot prvi izvolite. Rad bi ponovno predlagal, da se vzpostavi neuradna, majhna neuradna ekipa za spremljanje skupaj z komisijo službe za znanje delovanje in pa predstavnik Evropskega parlamenta, da ugotavljamo, kje bi se utegnili eh, pojaviti določeni konflikti med različnimi elementi službe za znanje delovanje, ki bi lahko kompromitirali razvojno pomoč in kot drugo, da v okviru našega odbora razpravljamo tudi o delovanju Evropske službe za nadelovanje po prvem letu njenega obratovanja. Kajti nima smisla, da tukaj izražamo neke želje. Mislim, da je bistveno, da smo pragmatični. Pustimo, da se stvari odvijajo eh, in dajmo si na voljo orodja, da bomo lahko tudi kaj popravili, če bo to potrebno. Lady Ashton, izvolite. Še enkrat hvala za vprašanje. Gospa Keller, to je naša služba za znanje delovanje, ne moja služba za znanje delovanje. To je pomembno. To ni zdaj drobnjakarstvo, ampak res je pomembno, da evropski poslanci dejansko to tudi čutite, tako kot morajo to čutiti države članice. Ne dvomim seveda v zavezanost članov tega odbora v takšno razmišljanje, ampak pomembno je, da širom Evropske unije vlada takšno razumevanje te službe, da bo učinkovita. Kar zadeva trgovino, trgovina bo pomemben element našega delovanja. Tako kot je že. Trgovinski odnosi namreč igrajo pomembno vlogo pri številnih državah in program Aid for Trade, torej eh, pomoč za trgovino, je pomemben element eh, naše pomoči državam, da postanejo samozadostne, pa naj gre za izgradnjo cest v Afriki, Eh, ker sem tudi sama zagotavljala določene resurse za to, ko sem bila komisarka za trgovino ali pa eh, to, kar počnemo na Haitiju, ker je vse vezano. Eh, tudi to bo seveda treba pomagati, da bodo lahko razvili svoje gospodarstvo, tu jih čaka zelo, zelo resno delo. Prav tako pa je pomembno in to se mi zdi ključno, da razmišljamo širše od zgolj izvoza surovin, da te države začnejo početi kaj več. Torej, namesto da države izvažajo sadje, bi bilo bolje, da razvijo infrastrukturo, da že predelujejo to sadje, skratka, da lahko razvijajo lastna eh, podjetja, eh, predelavo, eh, proizvodnjo nekega proizvoda, ki se ga da izvažati za višjo ceno. To je zelo pomembno torej in to je nekaj, kar je vsekakor povezano z razvojnim delom, ki ga opravljamo. Kot eh, komisarka za trgovino sem vedno videla pomembno povezavo eh, med tem in pa razvojem. Kar zdaj v ostale mehanizme, to se mi zdi ključnega pomena. Ne vem, ali naj odgovorim, da bomo izdajali določena navodila ali bomo imeli posebne, posebne oblike poročanja, ampak to je v samem osrčju našega dela in mislim, da bo to sestavni del vsega, kar počnemo. In to pomeni, da ko imamo neko vodo delegacije, nekega veleposlanika, jih bomo seveda usposabljali tudi z področja razvojne pomoči. In vse delo, ki ga upravljajo uh, eh, posamezne ekipe, tudi tu bo razvoj ključnega pomena in tudi zame je razvoj ključnega pomena. In izziv je seveda ta, da ko se zopet vrnem sem, da boste temu tudi pričali, da boste to uvideli v mehanizmih, ki obstaja. Govorili ste tudi o Mozambiku, o 15. Uh, vodi delegacijo oziroma predstavniče tam zmanjšanje prisotnosti, ne vem, to je kočljivo. Ne bi ravno svetovala, da ne to države počno. Kot prvo je to suverena odločitev držav članic, ne moja odločitev. Kot drugo, mi nismo izgovor za to, da države počno manj. Služba za zunanje delovanje predstavlja tisto, kar mi združeni v Evropi lahko ponujamo svetu na takšen in drugačen način. To ni izgovor za države, da rečejo, ok, hvala lepa, dvignemo roke in predajemo vam štafeto, razen če da, želijo dati tudi denar za to. Kaj ti prepričan sem, da je to, kar mi ponujemo, neka dodana vrednost, nismo nadomestilo. In mislim, da razumete vse razloge, zakaj se mi tako zdi. Gospod Gorens, ne vem, no, ne vem, ali bi se strinjala s tem, da je treba ugotoviti, kakšni so interesni konflikti znotraj naših. Eh, služb. Razumem, da želite to storiti, želite razpravljati o zadevah, ampak jaz mislim, da teh interesnih konfliktov ni, ne, ne bi želela iti v to, da sploh obstaja neka potreba potem, da se opravi neka inventura takšnih eh, interesnih konfliktov. S komisarjem Pibalsom in s komisarko eh, Georgijevo bomo seveda ugotavljali stvari, ki še ne vemo, kako bodo funkcionirale ali če na terenu v neki delegaciji ugotovimo, da so težave, to pač treba rešiti in to bomo tudi storili. In če pride do točke, kjer je pač treba ugotoviti, da obstajajo neki eh, interesni konflikti, potem jaz menim, da nam delo preprosto ne uspeva. Gospod Kajzer, beseda je vaša. Ja, nekoliko sem v dvomih, ali naj se vrnem k svojemu vprašanju, ker vas ne želim postavljati v zadrego. Eh, v svojem odgovoru pravite, da razumete pomen misij za opozovanje uh, eh, volitev, tako da vas nikakor ne želim zdaj postavljati v ključiv položaj z mojim vprašanjem, ampak res bi prosila za nek jasnejši odgovor. Imamo različne oblike teh misij v Pakistanu, Afganistanu uh, in drugot in eh, do neke mere Evropska unija in Združeni narodi zelo, zelo tesno sodelujejo. OZN so resnično tisti varnostni backup za Evropsko unijo. V Sudanu pa je prišlo do bistvene spremembe v tej politiki, ki mi pravijo, da izhaja iz najvišjih ravni. To torej pomeni, da ne želijo več kakršnega koli mešanja naših eh, misij za opozovanje volitev in pa varnostnih misij OZN. In eh, razsežnost tega problema mislim, da je treba oceniti. Ne pravim, da morajo, Evropsk... da morajo združeni narodi biti tisti, ki morajo zagotavljati varnost. Ampak, če niso to oni, potem moramo vedeti, kdo pa so tisti, ki bodo zagotavljali našo varnost. In zanima me, ali ste o tem govorili na ravni OZN. Eh, morda ste govorili o Zahodni Sahari, tako da morda na tem primeru lahko to obravnavamo. Če že ne govorite z OZN o tem, ali je neka alternativa OZN-u za zagotavljanje varnosti te misije in drugih misij, kajti te težave se bodo pojavile tudi v prihodnje pri drugih misijah. To je tisto, kar me zanima. Ampak ne želim vas zdaj postavljati v kočil položaj. Vem, da so to dokaj nove stvari za vas, ampak pričena sem, da se boste tega uspeli tudi eh, pametno lotiti. Gospod Deva, kot zadnjemu dajem tudi vam besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej čestitka vam, gospa predsedujoča, za to, kako ste vodili to zasedanje, namesto da vsi eh, blebetamo in skušamo na vsak način dati, eh, podati svoje vprašanje, smo mislim, da imeli zelo eh, informativno razpravo. Hvala tudi gospe Eštonovi, da si je vzela čas za to razpravo. No, glede na to, da se vsi učimo o vedno novih problemih in preventiva seveda je vedno mnogo boljša od kurative, eh, In na, bi na tem mestu povedal, da je eden od problemov, s katerim se soočamo in s katerim se še ne ukvarjamo, 300 eh, um, ledeniških jezer, ki so se pojavile v Himalaji in ki bodo vsak čas eh, prebila eh, svoje bregove. Parlament zdaj je pripravil poročilo na to, kaj ti ledeniki, ki se topijo v Himalaji, eh, E, se topijo mnogo, mnogo hitreje, kot smo predvidevali. Deloma tudi zaradi e, tega, ker saje padajo na led. To nima zveze z globalnim segrevanjem, ampak na čem drugem. O tem nismo govorili v Kopenhavnu, le Evropski parlament o tem govori. Gospod Guerrero se je nedavno vrnil iz Katmanduja, to je naš tretji obisk tam. Uh, Poleteli smo s helikopterjem na 18.000 čevljev, videli smo ta jezera, parlament mi je dal pooblastilo, da napišem poročilo. Gre za uh, veliko katastrofo, ki se lahko zgodi. Reke, ki hranijo milijardo in 200 milijonov ljudi, se napajajo iz uh, teh ledenikov in vse to je problem. In ta problem izhaja ne iz uh, segrevanja odrača, ampak zaradi uh, saj. In te, ta jezera je potrebno na nek način sanirati, preden bodo bregovi popustili in bodo nastale velikanske poplave. Ampak eh, mislim, da torej je treba tudi z tega vidika gledati še na določena vprašanja, ne samo na Zahodno Zaharo. Hvala, gospod Dela, Lady Ashton, morda vaš odgovor na ta vprašanja, potem pa še zaključek. Eh, eh, hvala, gospa Želi. Nimam odgovora glede varovalne mreže, saj ne za enkrat. Delovati bomo morali tudi vi z običajno jasnostjo in strastjo. V zadnjih dneh nisem dobila nobenega um, navodila oziroma um, nič v zvezi s tem, ampak prav, prav imate. Ta varnostna mreža je pomembna. Varnost pri tem je ključna. In to se, um, opazovanje volitev se ne more dogajati brez varnosti vedno povdarjam, ni sestanka, eh, kjer se ne bi kaj naučila. Že prej sem omenila, da sem se eh, čisto na novo seznanila z biopiratstvom pred tem sestankom eh, in zdaj sem se spet nekaj novega naučila. Neverjetno je, da se kaj takega dogaja z ledeniškimi jezeri. Nimam pojma, kaj bi lahko bila rešitev, kajti kot pravite, seveda ni problem globalnega segrevanja, ampak saj. Tako da to je popolnoma drug uh, problem. Ampak naj zaključim. Najprej hvala lepa, gospa Žuli, da ste mi dali priložnost nastopiti mm, tukaj. Eh, zagotovo je pomagala uh, okrepiti kar nekaj mojih stališč. Prvič, pomembnost, ki jo ta odbor ima, predvsem kar se tiče učinkovitosti naše razvojne strategije. Uh, in tudi, da sem se prepričala, da je to eh, v srčju tega, kar, um, kar je naše zunanje delovanje. Skratka, izogibati se moramo konfliktom, ne samo znotraj Evropske unije, ampak da ne bomo nekako tekmovali med seboj in s tem um, pravzaprav ustvarjali težave za ljudi, ki bi jim v resnici radi pomagali. Kar se tiče radikalnega zmanjšanja revščine, in načinov, kako lahko to dosežemo, je predvsem z um, bolj spretnimi ukrepi, z pametnejšim um, delovanjem v različnih koncih sveta. Ali je to um, inovativno financiranje, um, spodbujanje sodelovanja, ali je to samo to, da razpoznamo, da se problemi povečujejo. Mm, tudi to, da se obrnemo na res raz, veliko različnih koncev sveta in vidimo, kako se težave širijo, širijo tudi čez meje in povzročajo s tem težave v državah sosedah. Mislim, da smo nekako potrdili to, da nam Lizbonska pogodba daje nove priložnosti, da delujemo bolje, da dosežemo več, da ostajamo pri prvotnih ciljih, da te cilje ne zameglimo, predvsem v času. Um, ekonomske krize in da ne dajemo na stran pomembnih težav. Um, nisem seveda um, um purist v tem, eh, v tem, seveda vem, da obstajajo tudi druge težave, ampak mislim, da um, pa mi je jasno, pa tudi vsem vam, da moramo z našim delom nadaljevati z vso strajnostjo. Uh, Eh, in seveda eh, vedno poslušati tudi strokovnjake. Veliko sem se naučila od vas, od vseh njih in eh, zelo sem ponosna, da sem del tega odbora. Hvala lepa. Hvala lepa, Lady Ashton, v imenu odbora za razvoj sem zahvaljujem za to izmenjavo mnen, ki upam, da bo uh, redna, vsakoletna, da se vidimo torej prihodne leto in seveda vam želimo vse dobro pri izvrševanju vašega mandata, ki je tako pomemben v prihodnem letu 2011. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.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

Tako nadaljujemo z zasedanjem. Točka šest na dnevnem redu. Še pod predsedovanjem gospe Strifter ni bilo zaključeno, zato ji predajam ponovno besedo, da zaključi s to točko. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, po predstavitvi svojega poročila. Eh, sem seveda pripravljena na vaša vprašanja, mora biti ne pripombe. Ne vem še, kakšen je rok za oddajo predlogov sprememb, kaj imamo. Tako da bi kar takoj dala besedo gospodu Gorenso. Eh, Hvala. Torej, zdaj govorimo o čem? toliko hrupa je bilo, da sploh ne vemo, o čem govorimo. Po predstavitvi mojega poročila nismo imeli časa za razpravo, ker je nastopila gospa Ešton, zato zdaj sprašujem, ali imate kakšno vprašanje, ali pa bomo na moje poročilo. Ja, imam predlog. Imeli smo priložnost v razpravi s komisarko Georgijevo mm, se spoznati s svojim, z njenimi um, za mislimi na tem področju. Denarja ni in e, zato se nam ne sme dogoditi več nobena katastrofa, ker bomo dokaj nepripravljeni za financiranje morbitnih ukrepov, ki bi se skazali za potrebne. Zdaj iščemo način, kako združiti sile komisije in držav članic. Na to se sprašujem, ali morda ne bi bilo bolje, da najdemo neko formulo za mešano financiranje, da bi države članice lahko financirale ukrepe, ki jih eh, koordinira in vodi gospa Georgijeva. Mislim, da bi to imelo več prednosti. Najprej bi to pomenilo, da bodo to aktivnosti pod okriljem EU. Kot drugo, pa dejstvo, da bi neka država sofinancirala takšno aktivnost, bi to pomenilo tudi, da je država zavezana posvetovanju z EU. Sicer bomo vedno znova doživljali to, kar smo doživljali v preteklosti. Vsak bo eh, poslal svoj šatorček tja na kraj katastrofe, ne da bi eh, najprej sploh preučili, ali je to sploh koristno in ali morda celo moti druge. Tako da mislim, da bi vendar je bilo vredno ta predlog posredovati gospe Georgijevi, zato da eh, se bomo tudi morda nekako bolje znašli v primeru katastrofe zdaj, ko nam denarja zmanjkuje. In pa tudi z vidika čisto politične doslednosti mislim, da je to pomembno, kajti pomembno je, da rešujemo probleme po enem samem ustaljenem redu. Hvala. Mikrofon, lepo prosim. Um, uh, Hvala lepa. Le nekaj vidikov komisije. Seveda pozdravljamo um, vaše poročilo, še posebej poziv, da zagotovimo neodvisnost humanitarnih, humanitarne pomoči in um, vse principe humanitarnega delovanja. Ne nadaljujemo s tem, in da še vedno dosegamo ljudi, ki našo pomoč potrebujejo. To je naša glavna skrb. Ehm, in seveda so tu pomembne mednarodne sprem, ehm, smernice, eh, ki ste jih omenili v poročilu, to je se zelo dobro došlo. Ehm, mogoče glede zadnje točke ravno prejšnjega komentarja, kar se tiče potreb in eh, seveda virov za zagotavljanje izpolnitve teh potreb kot komisija imamo, smo na, ob kar nekaj priložnostih dobili popraševanje od držav članic, če bi lahko um, v njihovem imenu um, posredovali pomoč, humanitarno pomoč. Ampak glede na trenutno uh, regulacijo, glede humanitarne uh, direktivo, glede na. Um, Um, humanitarno pomočjo, pomoč, to ni možno. Uh, leta 2012 se bo to morda uh, že spremenilo in takrat bomo lahko tudi na ta način uh, delovali in spremenili stališče komisije, kar se tega tiče. Ampak do takrat je pa tako, kot je. Pozdravljam tudi um, to, kar ste v poročilu navedli glede um, konsenza držav članic z Evropsko unijo. Uh, zelo bi eh, želeli še naprej spodbujati eh, delovanje z, sodelovanje z vami, pa tudi s posameznimi državami in članicami, da bi lahko dosegli ta cilj um, in da bi bil, bil bolj vidni, da bi bolj vidno uh, se naše pomoči združevale v mednarodnem smislu. Um, tudi sodelovanje z svetom in skupinami v svetu um, so seveda koristne in moramo jih izrabiti vedno uh, um, če lahko s tem uh, dvignemo naš, uh, naše splošne, uh, in poenotimo naše splošne stališče glede mednarodnega delovanja. Glede um, mednarodnega zakona o humanitarni pomoči. Uh, tukaj nekoliko dvomimo v specifično financiranje, um, kar se tiče spodbujanja humanitarne pomoči. Eh, naša sredstva dobivamo iz eh, Komisije in Evropska unija deluje v smeri, da bi eh, vsi med seboj dobro sodelovali, tudi Rdeči križ z Evropsko komisijo in podobno. In to bi želeli nadaljevati za to dobro prakso. Tako da bi nas nekoliko zaskrbelo, če bi morali financirati še kaj iz tega že tako premajhnega humanitarnega proračuna. Eh, kar se tiče dodatnih informacij glede um, akcij v našem akcijskem planu, komisija trenutno pripravlja um, poročilo o um, našem delovanju, kjer bomo vključili vse informacije, ki jih imamo um, in tudi, ki smo jih pridobili od držav članic, s katerimi sodelovati v zadnjih nekaj mesecih in bomo tako lahko uh, zapisali uh, Eh, jav, eh, širšo sliko tega, kar se dogaja in širšo sliko tudi tega, kar je konkretno akcijski načrt. Um, gre skratka za uveljavljanje določenih akcij, ki smo jih že izvedli in pogled na to, koliko uspešne so bile. Hvala lepa. Hvala lepa. Bom poskusila to upoštevati. Torej, če dovolite, bi vam samo še sporočila, da bo glasovanje v odboru 9. decembra, rok za vložitev predlogov sprememb pa je 17. novembra. Vsoloma. Dobro, prehajamo na točko 9 na dnevnem redu. Obdavčenje in razvoj. Sodelovanje z državami v razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah. Podala sem vam že ustno predstavitev mojega poročila na našem zadnjem zasedanju. Danes imamo torej drugo izmenjavo mnen. Glede na to, da to poročilo še ni prevedeno v ostale jezike in je na voljo le v angleščini, bom nadaljevala v angleščini, kar zadeva to temo. Najprej več predlogov je, s katerimi bi lahko podprli vidik komisije glede upravljanja v davčnih zadevah prepoznavnost eh, povezave med eh, eh, davčnimi zadevami in milenijskimi goli um, in tudi kako jih implementirati v državah članicah. Tudi podpreti komisijo pri uh, finančnem poročanju um, in uh, voljno zdajanja davčnih podatkov na, uh, iz držav članic, uh, izpolnjevanje direktive glede obdavčevanja v državah, članicah in tako naprej. Druga točka, različni predlogi uh, o negativnem vplivu um, davčnih oas, tako da osvetlimo, uh, kaj tukaj. Eh, kako je, kakšen je tukaj vpliv na fiskalne probleme držav v razvoju. Potem mm, davčna um, tekmovanja med posameznimi državami. Nekateri dajo eh, boljše pogoje kot drugi za to, da bi dobili v državo kapital. To se ne bi smelo dogajali. Um, davčne oaze so še ena velika slabost. Eh, tako da bi morali eh, obdavčiti prihodke iz vseh držav, ki odhajajo tja in ugotoviti, katere države so to države v razvoju. Kako privabiti tuje investitorje in kako povečati eh, tekmovalnost davčne politike v državah v razvoju. To je namreč povzročilo zmanjšanje um, javnih financ v revnih državah. Nazadnje pa še um, slabosti analize komisije, ki se je pojavila okoli eh, sledečih idej. Komisija ne naslavlja oziroma ne omenja negativnega vpliva na nizek prihodek v državah v razvoju, um, glede na razvoj gospodarstva v teh državah. V mojem poročilu uh, bomo torej osvetlili, uh, kaj to pomeni Eh, za eh, različne eh, trgovske sporazume. In tudi, kakšne probleme je to povzročilo v najrevnejših državah, ki so mogoče nadomestile le 30 odstotkov davkov na trgovino, ki jih zdaj več ni. Skratka, pred očmi moramo imeti pravičen in progresivn davčni sistem. Predlog zelenih je, da da je eh, relativni padec um, davčna eh, obdavčitev privedel do, eh, kot recimo davek na energijo, privedel do zmanjšanja prihodkov v določenih državah. Kako torej to povečati v, v javnem sektorju? Sedanji instrument namreč ni najboljši, se najbolj prizadene najrevnejše. Zato bi morale reforme, davčne reforme Evropske unije razviti um, možnosti, eh, da bi omogočila um, boljše življenje najrevnejšemu sloju prebivalstva, pa tudi um, boljše poslovanje za mala podjetja in zagotoviti tudi finančno stabilnost. Komisija želi podpreti države v razvoju tudi pri tem, da eh, implementirajo mednarodne standarde v svoje davčne politike. Ampak komisija hkrati niti najmanj ne um, kritizira um, zdajšnje politike OECD. Kaj ti leta dovoljuje državam, da se izogibajo črnih list s tem, da le obljubijo, da bodo informacije, ki jih doslej niso pošiljale, poslale, hkrati pa, eh, da je pogoj, da se jih omakne iz črne liste leta, da se strinjajo z 12 pogoji eh, OECD, ne pregljuje pa se, ali to tudi izpolnjujejo. OECD ima mednarodne standarde ki eh, omogočajo pridobivanje informacij na popraševanje, ampak to ne pomeni, da te informacije tudi prihajajo. In davčne oaze se tukaj seveda eh, potem sporazumevajo med sabo, recimo Monako z Kajmanskimi otoki, in tako naprej. In to seveda um, ne pomaga pri reševanju tega problema. Kar mi predlagamo je, da se dvignemo nad okvir OECD-a in da sprejmemo um, mednarodno konvencijo z namenom, da izničimo um, takšne škodljive davčne transakcije. Uh, uvedli bi akcije, um, sankcije uh, tudi za finančne institucije, ki sodelujejo z davčnimi oazami komisija tudi ne upošteva eh, davčnih trgovanj, ki pomagajo, eh, pripomorejo k temu, da so davčne oaze vedno bolj atraktivne na mesto vedno manj. Zeleni zato predlagamo, da um, omogočimo, da davek ostane v državi izvora, kjer se aktivnost, eh, od katerega prihaja davek, dogaja, ne pa da se uh, ta davek prenese v države, kjer je podjetje mogoče registrirano. Prav tako se nam zdi pomembna implementacija OECD-evih eh, eh, transfernih davkov. Eh, ne predlaga pa komisija tudi nobenih drugih metod, ki bi k temu pripomogle. Ampak recimo ameriške avtoritete so veliko naredile pri, um, uvedle so vrsto um, regulativ, kako zmanjšati odliv uh, denarja, sploh zdaj v času krize. Tako da imamo zdaj primerjalne metode, po katerih se lahko zgledujemo. Predlog zelenih o tej temi je skratka, da, e, da EU dela na res konkretnih predlogih, da bo do Združenih narodi, OECD in vsi drugi um, imeli na voljo večje število um, metod, s katerimi uh, bodo lahko naredili nekaj koristnega na tem področju, kot je recimo um, zakon o profitu, ki je uh, bil sprejet v Združenih državah. In da se tudi um, naš predlog je skratka, da državam v razvoju damo, damo prostor, da se v politiki um, izoblikujejo, uh, sistemi, s katerimi se bodo lahko zmanjšale špekulacije, s katerimi se bo povečala finančna stabilnost eh, in eh, s katerimi bodo tudi povečale trgovanje z drugimi državami in eh, hkrati, da bodo vsi plačevali pravičen del davkov. To bi torej bil, bila vsebina tega, kar boste našli v svojih portfeljih. Zdaj pa vaše vprašanja. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vi ste sočasno tudi poročevalka eh, za poročilo, o katerem razpravljamo. Najprej bi se vam hotel prisrčno zahvaliti. Z vašim poročilom ste dali eno dobro panoramo pomena eh, davčnih vprašanj in eh, pomenu davkov za dosego eh, razvojnih ciljev. Eh, mi podpiramo mnenje in stališče, ki ste ga zastopate v svojem poročilu. Eh, to se pravi, Evropska unija bi morala eh, Eh, svoje sodelovanje z državami v razvoju okrepiti. In eh, morali bi eh, pripraviti finančni nadzor, tako da bo te države lahko same opravljale nadzor in na ta način izboljšale položaj v svoji državi. Mi izhajamo iz tega, da en evro, ki se investira za izboljšanje davkov, eh, lahko eh, poveča eh, finančno moč države za 10 evrov. Mi pozivamo tiste države, ki se še niso pridružile sporazumu z OECD-em, da to čim prej naredijo. In to je po mojem pomembna zadeva, ker vse države bi morale tu sodelovati, torej treba je na vsak način vključiti države, ki do sedaj še niso vključene, ampak to je tudi za te države same izredno pomembno. E, morale bi tudi te države pripraviti poročila o vseh dejavnostih, e, o podjetjih, ki delujejo v različnih državah. Mi pozivamo svet in komisijo, da se bolj angažirata za pobude za ohranitev transparentnosti v posameznih industrijskih vejah. E, to socialdemokratska stranka se seveda zavzema tudi za to, da se borimo proti davčnim oazam, proti pranju denarja in eh, mislim, da bi morali priti tako daleč, da bi eh, dobili avtomatičen mehanizem za nadzor in na ta način bi lahko sodelovali tudi z Združenimi narodi, spravi strokovnim odborom Združenih narodov eh, za področje davkov. Mi bomo dali eh, tudi eh, nekaj amadmajev v zvezi z dobrim upravljanjem, s ciljem, da bi prišlo do eh, davčne transparentne klauzule, ki bi jo vključili v to poročilo in to klauzul, za to klauzulo naj bi se Evropska unija dogovorila z drugimi državami, z vsemi deja akterji. Ob koncu bi hotel upozoriti tudi na to, jaz mislim, da mi vsi smo enakega mnenja. Kar zadeva davke, tu ne gre samo za mobiliziranje finančnih sredstev, temveč gre tudi za odnose med državljani in državnimi inštitucijami. Torej, tu ne gre samo za gospodarsko vprašanje, temveč gre tudi za vprašanje demokracije in za vprašanje nadzora in eh, e, dožnosti e, eh, prevzema odgovornosti. Hvala. Hvala, gospod Klinc. Hvala, gospa predsedujoča, tudi jaz bi vam rad dal kompliment eh, vam kot poročevalki za poročilo, ki ste ga pripravili. In to poročilo zaobsega vse pomembne vidike tega področja. Popolnoma jasno je, da vsaka država in seveda tudi predvsem država v razvoju mora imeti pametno davčno politiko, da lahko zagotovi trajnostno, eh, trajnostni razvoj. Nažalost, eh, to povsod še ni tako, In um, delno so krive za to države v razvoju, in to ni nič novega, seveda tudi na področju davčne politike smo priče eh, korupcijskim eh, kanalom, kjer izginja denar. Ampak eh, krivi pa so seveda tudi razvite države, ki izkoristijo vsako možnost, da zmanjšajo svoje davčno breme in kot ste tudi sami povedali, in uh, delno uh, umetno eh, potiskajo dobičke sem pa tja in uh, plačajo potem davek tam, kjer je davek najnižji. To ni nič novega, to se ne dogaja samo z državami v razvoju, temveč tudi znotraj Evrope. Tu uh, si moramo biti o tem najjasne. Uh, če je nekdo v državi, ki ima visoke davke, skuša to prenesti druga. Ali lahko to rešimo tako, kot ste vi napisali v svojem poročilu, da bi načelno moralo se obdavči tam, kjer se dejavnost izvaja, to je seveda potreba eh, videti. Tu obstaja tudi možnost, da nekdo ima več aktivnosti v eni državi kot v drugi in da tudi objektivno gledano eh, nimate velikih dobičkov, če ste v začetni fazi in še ni dovolj produktivnosti. Ampak to so podrobnosti. Eh, Načelno pa mislim, da je cilj dejansko takšen, da moramo skušati eh, preprečiti eh, davčne oaze. OECD je že dosegla nekaj uspehov. Zagotovo še nismo na koncu, ampak eh, na vsak način bo zdaj težje. Davčne oaze bodo imele vedno več težav in to je tako dobro. Jaz. Eh, sem tudi mnenja, da moramo skušati dejansko eh, ocenjevati intenzivnost proizvodnje eh, in da more seveda v teh državah tudi biti zadeve obdavčene. Seveda to ne more biti sorazmerno z rastjo produktivnosti, temveč je treba vse pogled, kaj tudi stoji za tem. V teh državah v razvoju potrebujemo enostavne davčne sisteme. Mi ne moramo izhajati iz svojih izkušenj in reči, eh, naše eh, davčne sisteme je treba vključiti in implementirati v državah v razvoju. Če pomislim na Nemčijo, to zagotovo ni dober primer. Mi imamo tako obsežno literaturo o davki, ker je to tako kompleksno vprašanje postalo, da v nobeni državi v razvoju enostavno to ne bi mogli eh, realizirati. Mi potrebujemo enostavn davčni sistem, tako da bi zagotovili, da tu Eh, država ne more poseči v eh, blagajno in da se dejansko pobere vse davke, ne pa da to zgine po nekih skritih kanalih. Jaz eh, sem slišal, da naprimer tudi v New Yorku, ko se je pred dvemi meseci na veliko govorilo o razvoju, je bilo reč, če eno dejansko so povedali, kaj vse zgine zaradi korupcije. E, vsak evro, vsak dolar, ki pravzaprav gre v državo v razvoju, e, več ali manj zgine. Mislim, da je vaš pristop dober. Eh, potrebno je, da imamo davčni sistem v državah v razvoju, moramo imeti trajnostni eh, davčni sistem, transparentno sodelovanje in pošteno so, eh, sodelovanje. To vse, kar ste napisali, je zelo dobro. Mi pa se moramo obrniti na različne mesta in sicer enkrat eh, na tiste, ki investirajo v državah v razvoj, moramo zagotoviti, da ti ne bi skušali eh, svoje dobičke prenesti v davčne oaze. In v državi sami moramo seveda paziti na to, da ne bi prišlo do nerealnih eh, eh pobu, eh, spodbud. Eh, tako, da bi eh, ne ponujali davčne ugodnosti, kar je seveda v nasprotju z interesom. Eh, neplačevanje davkov za določen čas, eh, potem nizki davki, potem krogotok finančnih investicij, to je nekaj, kar državi ne prinese dosti, prinese nekaj samo vlagateljev in seveda tudi so vlagateljev iz države razvoja, ki skočijo na vlak in rečejo, zdaj pa vem, da grem eh, domov in eh, Pravzaprav pa ta denar vedno konča potem v davčnih oazah in to ni obdavčeno. To, to moramo preprečiti. Jaz sem eh, pripravil nekaj predlogov sprememb, ampak nasplošno lahko rečem, da sem s vašimi načelnimi eh, pre, eh, idejami zadovoljen in se z njimi strinjam. Keller. Hvala lepa, gospa Keller. Hvala lepa. Strinjam se, da ne moremo imeti nekako zapletenega davčnega sistema, ampak eh, ne le, da mora biti preprosto, ampak tudi pravičen. Vsekakor podpiram eh, vaše poročilo, Eva. Mislim, da je davčni problem eden klasičnih primerov ne doslednosti politike, kar zadeva razvoj, kajti davčni paradiži, ki jih ustvarjamo mi na severu, škodujejo državam v razvoju. Davke potrebujemo ne le zato, da se financira država, ampak tudi davčni prihodki iz eh, teh držav so ključnega pomena tudi za razvoj demokracije, za razvoj socialnih sistemov, ki so še kako pomembni za to, da v primeru kriz, v primeru suš pomagajo ranljivim državam. Prav tako je to potrebno zato, da se ustvari demokratični nadzor, kajti ljudje seveda želijo vedeti, kaj se dogaja z njihovim denarjem, kam gre njihov denar in tako naprej. Tako torej, davki kot taki seveda ja, so denar, ampak so tudi mnogo več kot to. V preteklosti smo pogosto mi, Evropska unija, sever, globalni sever, kakorkoli, sledili politiki zahtev napram državam v razvoju, da morajo zmanjševati svoje davke in to je bilo zelo škodljivo in mislim, da moramo to opustiti in se tega ne lotevati več nikdar v prihodnosti. Še ena beseda, kar zadeva korupcijo, to je seveda zelo pomembno vprašanje. Transparentnost, boj proti korupciji, to je ključnega pomena za države v razvoju. Ampak obenem je treba zagotoviti tudi to, da, če tako rečem, naša lastna podjetja tudi na nek način omejimo in da ta podjetja ne spodbujajo korupcije, kajti to se je dogajalo in se še naprej dogaja. Mislim, da moramo izkoristiti priložnosti in možnosti, ki jih imamo za preprečevanje to vrstne korupcije. Hvala. Merci. Hvala. Besedo ima gospa Šneberg Jastram. Dank, eh, Frau. Pesačna hvala, gospa predsedujoča. Seveda bi se tudi jaz hotela zahvaliti za vašo poročilo in za delo, ki ste ga vložili v to dejansko izredno pomembno temo. Zame se je postavilo vprašanje, ali je pravilno, da v začetku govorimo o dobrem upravljanju. Jaz mislim, da bi to morala biti posledica izboljšanega sistema. In še eno vprašanje, ki bi ga hotela postaviti, je vprašanje, neposredni in posredni davki. Meni se zdi, da je treba pozornost po vse, eh, posvetiti neposrednemu davku, predvsem davku na dodano vrednost. Jaz mislim, da bi morali pa, in mislim, da je to tudi vaša politika, eh, eh, dati eh, pozornost tudi eh, gospodinstvom. Tu gre naprimer za najbolj siromašne, naprimer otroške oblačila, bi lahko oprostili davka, morali bi te zadeve nekoliko znižati. Tu gre za zelo pomemben učinek, ki bi ga s tem dosegli. Eh, Drugače mislim, da ni treba o tem govoriti, zagotovo bomo dobili tudi še eh, predloge sprememb. Samo ena zadeva, še zato, ker se mi zdi, da je nekatere zadeve potrebno še razjasniti. Vprašanje krediti, pomoč, eh, torej eh, ti dve možnosti, ti dve opciji v zvezi z pobiranjem davkom, to je nekaj, kar je treba na vsak način razjasniti. In ob koncu imam še eno vprašanje vam. Ali mislite, torej, kaj mislite, koliko, kako pomembno je eh, eh, davčna eh, prijava v državi sami? Ali je to kondicijo sine qua non? Merci, Hvala, gospod Görens, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz sem med tistih, ki meni, da je vaše poročilo zelo dobro, kar zadeva pa zelo zanimive predloge. Gospod Klinc je to že povedal v imenu naše skupine, kako in kaj bi pa rad izpostavil dve zadevi, ki se mi zdi ta ključnega pomena. Vsaka država potrebuje davčni sistem, ki bo seveda lahko financiral izdatke v Evropi ugotavljamo, da ima vsaka država drugačen davčni sistem. Razvoj je endogen in to vodi v obdavčitev, ki ni enaka na švedskem kot eh, v Združenem kraljestvu, ampak eh, učinki enega in drugega sistema so lahko zelo pozitivni. Ampak če te dva sistema avtomatično nadomestite enega z drugim, če Britance prisilite v to, da prevzamejo švedski sistem in obratno, pa ne ena druga država več ne bo funkcionirala. To je preprosto. Tako da mislim, da moramo biti kar se da spoštljivi do tega načela partnerstva, ki predideva tudi to in predvsem, da države v razvoju lahko podajo stališče o svoji lastni prihodnosti. To se zdi tako očitno, da tega sploh ne bi bilo potrebno izpostavljati. Ampak Tu bi rad eh, opozoril na izkušnje Gane izpred nekaj let, ko je šlo za to, da bi policiji podaljšali, policiji pridobili novo posojilo strani mednarodnega denarnega sklada. In Gana je nekoliko hotel dvigniti carine, da bi pridobila nekaj dodatnih sredstev. Je seveda dobila grožnje strani MSD, da jih bodo zavrnili ta kredit. Skratka, tiste države, ki svoje stališče želijo spremeniti, potem eh, nimajo na koncu konca nobenih drugih možnosti. In Gana je iz tega naslova ostala zelo izolirana in ni imela nikogar ob strani, ki bi jo podprl. Kdo pa bi to lahko storil med velikimi akterji, ki so prisotni v eh, Afriki? Kitajska ne, ker je vseeno, drugi, drugi akteri tudi ne. Uh, ampak uh, ravno Evropska unija mislim, da bi lahko to storila in to je tista dodana vrednost, ki bi jo lahko odigrala Evropska unija v takšnih primerjih. Še en primer. Bagbo lahko financira vojno proti tistim, ki živijo na severu svoje države, obenem pa in to tako, da, da hodi po podjetjih in pobira denar. Običajno v državah imamo seveda davke za to, ampak na slonokošini obali je zadeva drugačna. Tam grozijo podjetjem, ki morajo pač plačati za to, da se financirajo te vojaške operacije in temu je tako že kar nekaj let, eh, niso pa sposobni v mirodobnem času zbrati dovolj denarja. Tako da ne gre za to, da ni možnosti dobiti denar od podjetij, ne gre za vojaško, <laughs> za uh, politično voljo. In eh, ključno je, da države, ki se lotevajo takšnih praks, mislim, da mm, ne smemo naprej nagrajevati, ampak jih je treba na nek način pripeljati do tega, da prozamejo odgovornost za svoje javne finance in jih ne smemo, in jih smemo odvezati vsakršne odgovornosti. Še ena zadeva, in to se mi zdi ključnega pomena. Vsekakor imamo verjetno milijon načinov, kako ogoljufati države v razvoju. Ena najbolj razširnih praks je seveda ta, da se izkoriščajo naravni viri, ne da bi za to plačevali ustrezne rente. Države, v katerih se izvaja to vrstno um, izkoriščanje naravnih virov, se seveda lahko zelo, zelo lepo obnašajo, ko gre za predpise, obenem pa uh, v državah v razvoju postopajo ponoma drugače. Torej, v svojih domačih državah zelo spoštujejo predpise, v državah v razvoju pa niti slučajno ne. No, v okviru neke druge razprave sem že dejal, da potrebujemo neke vrste davos tudi tu, uh, da bi se lahko usedli za mizo in razpravljali o vseh problemih, ki jih je potrebno omeniti in da vidimo, kakšen prispevek lahko da vsaka od držav za to, da iz tega labirinta na nek način izidemo. Kajti to, kar je jasno, je, da je to problem, ki resnično škodi državam v razvoju, jih bremeni in zato potrebujemo neke vrste networking mreženje, Davos, zakaj ne še Davos, zakaj takega, če imamo Davos že za vsako drugo stvar. Skratka, gre za networking, ki ne sme biti not working, da se na koncu ne bo nič delalo, ampak se mora mrežiti in to je tisto, kar bi morali promovirati. Tako da upam, da boste sprejeli ta moj skromen prispevek k vašemu predlogu, ampak seveda so na koncu najboljši predlogi in najboljše rešitve tiste, ki funkcionirajo. In tudi tu mislim, da moramo biti kar se da pragmatični. In eh, to sem dejal tudi gospe Ešton, sicer ne, ne vem kako. Uspešno pa vendar. Pravico govoriti imamo, ampak. Eh, vendar le, da mislim, da moramo biti dovolj optimistični, da nam bo uspelo preseči. Uh, težave, s katerimi se soočamo. Besedo predajam Evropski komisiji, gospod Tasilo Vandrost. Hvala lepa, gospod Želi. To sporočilo so pripravili kolegi eh, iz generacije DV skupaj s kolegi iz generacije Taksud. Sodelovali smo seveda s Evropskim parlamentom, vključno s pripravo pred letom dni skupino zelenih tudi v Evropskem parlamentu dogodka, pri katerem ste sodelovali skupaj s takratnim komisarjem Karlom de Huhtom. Torej, prvi komentar. Najprej hvala lepa za to poročilo, ki izpostavlja kar nekaj pozitivnih točk, pa tudi negativnih. Ti negativni bi nakratko omenil. Govorite o davkih, ki se bodo zdaj zmanjšali iz naslova prostotrgovinskih sporazumov. Temeljni problem, ki ga tu vidimo, je problem razvoja kapacitet v državu razvoju. Če so te države odvisne od tovrstnih prihodkov, je dejstvo, da njihov bazen prihodkov ni dovolj velik. In to je torej ključno, da se davčna osnova na nek način razširi. Ko pravite, da ni konkretnih predlogov za eh, širitev te davčne osnove, to zato, ker smo raje obrali pristop, ki bo specifičen za vsako državo posebej. Namesto da rečemo, da je potrebno zvišati davke v tem in tem sektorju, da je treba uvesti ta in ta davek, smo raje obrali pristop eh, od države do države, kajti to je ključnega pomena. Nekatere države imajo zelo zapleten davčni sistem, kot naprimer Nemčija, gospod Klinc je to omenjal, imamo pa tudi države, kjer je davčna eh, uprava tista, ki predvsem potrebuje najprej krepitev, preden se lahko vzpostavi sistem, ki bo pravičen. Ampak seveda pravičen davčni sistem je tisto, iz česar sploh izhajamo, to je naše izhodišče in eh, na tej podlagi tudi zagovarjamo ta pristop, ki je specifičen za vsako posamično državo. Prav tako ugotavljamo, da izpostavljate nekatera vprašanja v zvezi z OECD-em, v zvezi z transfernimi cenami. Tu pa bi prosil kolege Staksuda, da o tem spregovorijo nekoliko več. Hvala lepa, gospa predsednica. Če se vrnem k nekaj točkam, ki ste jih omenili in ki jih tudi mi vidimo kot eh, možnosti za izboljšave, da se lotimo raje tega kot pa negativnih vidikov. Torej, more biti na izboljšave, predvsem, ko gre za učinkovitost dela OECD-a in kar zadeva vaš predlog za neke vrste mednarodno konvencijo z namenom boja proti škodljivim davčnim praksam. Kar zadeva učinkovitost dela OECD, je res, da je prva faza dela v okviru OECD ta, da od držav zahtevamo, da se angažirajo za transparentnost, za usposobljenost. Druga faza je ta, da zagotovimo, da učinkovitost teh zavez postane večja, ko gre za peer review. Eh, to bomo izvajali v prihodnih letih in to bo proces, ki bo članicam mednarodnega foruma za transparentnost in izmenjavo informacij, eh, omogočil, do kakšne mere se te, ta izmenjava informacij potem tudi ustrezno uporablja strani različnih eh, članic tega foruma. Če se že sklepajo kakršnikoli tovrstni sporazumi, potem se morajo seveda tudi izvajati. Kar zadeva mednarodno konvencijo, o čem ste tudi govorili. V okviru Evropske unije imamo že kodeks ravnanja, ko gre za obdavčitev podjaj, podjetij. Eh, tu je zdaj to tudi vprašanje škodljivih praks in države članice naj bi pri tretjih državah tudi promovirale to vrstno ravnanje in to je nekaj, kar je že v teku, eh, predvsem, ko gre za nekatere Evropi bližnje sosede to je konec koncev tudi cilj klauzule, ki je zdaj praktično sistematično vključena v sporozume, ki jih sklepamo s tretjimi državami. Gre za tako imenovano klauzulo o dobrem davčnem upravljanju. Ta klauzula nam zagotavlja to, da se države partnerice Evropske unije zavežejo načelom preglednosti, izmenjave informacij in zdrave davčne konkurence. Zdaj poteka 21 pogajanj različnih na to temo in to je vsekakor mislimo, da učinkovit način za reševanje pomislekov, ki ste jih omenili. Hvala lepa. Hvala. Ugotavljam torej za zadovoljstvom, da vlada podpora številnim zamislim ki so zajete v to poročilo. Kar nekaj predlogov je bilo, še posebej z strani gospešne Berkastram, da bi raje vključili elemente dobrega upravljanja na mesto eh, zgolj zaključka vzpostavitve kakovostnega davčnega režima. Mislim, da je eno z drugim nerazdružljivo povezano in da. Eh, gredo stvari v obe smeri, ne samo v eno. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da Evropski parlament obere neko stališče do tega vprašanja. Ravno prej sem sodelovala na predstavitvi 20. poročila. O človekovem razvoju. Združenih narodov in ugotavljam povezavo med rastjo, zdravjem in izobraževanjem. In prišlo je do 41-odstotnega. 41-odstotne eh, razlike od cene za teh let pa do danes. Ko pa primerjamo ta 41-odstotni razvoj skozi vseh eh, 40 let moramo to primerjati z globalnim BDP-jem in od leta 1970 je ta zrasel 350 odstotkov. Torej, eden od razlogov za to je po mojem mnenju pomankanje davčnih prihodkov v državah v razvoju, davčnih prihodkov, ki bi omogočili tem državam, da ustrezno financirajo tiste javne službe in javne storitve, ki so ključnega pomena za razvoj. To je po mojem mnenju, osrednji element. In predolgo, predolgo smo omogočali škodljivo davčno konkurenco, tudi pri nas v Evropi, in mislim, da Evropski parlament mora obrati stališče glede tega, da so konvencije OECD neučinkovite in to zato, ker je potrebno podatke zahtevati. Eh, in po definiciji davčne uprave, ki so bile ogoljufane, tega seveda ne vedo. Eh, in če ni avtomatične izmenjave podatkov, potem informacije preprosto ni. Dokaz tega je sporazum med ZDA in Jerzyjem, ki je veljav že deset let, ampak eh, do rezultatov je privedel manj kot desetkrat. krat in to je nek modelni sporazum po pravilih eh, oziroma načelih OECD, ampak očitno je, da stvar ne funkcionira. Tako da pomembno je, da Evropski parlament obere stališče do tega vprašanja, še posebej iz vidika razvoja, kajti tu mislim, da je veliko eh, hipokrizije in eh, možnosti za izogibanje davkom v državah v razvoju je nekaj, kar so številna podjetja dolgo, dolgo izkoriščala. In če si želimo resnično drugačno funkcioniranje, drugačne odnose med severom in jugom, je ravno to vprašanje ključnega vprašanja. Tako da že naprej se vam zahvaljujem za to, da boste svoje amadmaje predložili pred četrtkom 16. novembra opovdne. Glasovanje pa bo potekalo v odboru 18. januarja 2011. Zdaj pa prehajamo na točko 10 na dnevnem redu in sicer sprememba sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Južno Afriko o trgovini, razvoju in sodelovanju. Gre za prvo izmenjavo mnen, torej besedila zaenkrat še ni. Ponovno jaz kot poročevalka, kaj ti nihče drug ni želel prevzeti tega poročila, če me spomin ne vara. tako da si besedo kar dajem. Kot rečeno, gre za prvo izmenjavo mnen, besedila ni. E, o samem predlogu bomo govorili 9. decembra. Rok za oddajo predlogov sprememb pa je 20. decembr. Gre pa za to, da moramo iz naslova prilagoditve Lizbonski pogodbi opraviti nekaj tehničnih sprememb tega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Južno Afriko o trgovini, razvoju in sodelovanju. Od vstopa veljavo Lizbonske pogodbe ni več Evropska skupnost, temveč Evropska unija tista, ki mora formalno potrditi ta sporazum in eh, odločbe sveta morajo zdaj zagotoviti ne le sprejem tega sporazuma strani Evropske unije, ampak tudi ne morajo notificirati Eh, Republiko Južno Afriko, da je Evropska unija tista, ki prevzema vse obveznosti in pravice iz tega sporazuma. Ta sporazum je po tehnični naravi sporazum o sodelovanju eh, na podlagi člena 217 Libonske pogodbe. Po členu 218 te pogodbe pa takšnega sporazuma ni možno skleniti brez soglasja Evropskega parlamenta. Besedilo mojega osnutka poročila, ki ga naj bi obravnavali 9. decembra, se bo zato omejilo zgolj na to, da našemu odboru priporoči, oziroma v imenu našega odbora priporoči, da parlament poda soglasje k sklenitvi tega sporazuma. Na podlagi člena 218, kakor tudi eh, v duhu našega poslovnika, amantmaji za takšne spremembe niso spremljivi in gre zgolj za to, da naš odbor bodi si priporoča plenumu naj spremlja sporozum ali pa priporoča, da ga zavrne. Glede na same postopke in sodelovanje še z odborom eh, INTA kot odborom za mnenje, eh, seveda zahteva ustrezne postopke, mi pa smo pristojni odbor. Potrditev strani parlamenta je pomembna, zato da bo lahko tudi svet eh, lahko potrdil spremembo sporozuma. Glasovanje v parlamentu bo 26. januarja 2011, rok za amandmaje sicer pa je 20. decembar. Toliko. Izvolite, če ima kdo kakšno pripombo ali vprašanje. To. Tadasekala. Dobro, v tem primeru je zasedanje prekinjeno in sicer do jutri ob 10. uri, koordinatori pa se sestanemo ob pol desetih tu v tej dvorani.